Gospe in gospodje, moramo začeti. Kajti skrajni čas je že za začetek. Moj uvod bo kratek in tako bomo že prihranili pet minut. Besedo bomo takoj dali strokovnjakom, povabili smo številne strokovnjake in čas bi radi izkoristili na pameten način. Pozdravljamo poročevalko, gospod Angeliko Nibler iz našega odbora, tudi kolegico Rito Korholo iz eh, prijateljskega odbora, eh, skupaj, s katerimi skupaj organiziramo eh, to predstavitev. In s nami je gospod Murek iz telefonike. Gospod Robert Murek bo drugi dobil besedo, prva pa gospa Angelika Nibler za uvod. Za poslanke in poslance bi rad povedal, da je treba predloge spremem podati jutri do 12. Rok je zelo kratek. Sicer vidim samo dva poslanca, ampak vendarle se morate povedati. Angelika Nibler, spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, spoštovani strokovnjaki, tudi sama vas lepo pozdravljam na tej kratki predstavitvi. Program je nekoliko spremenjen, ampak eh, najprej, rada, najprej bi rada predstavila svoje poročilo o gostovanju. To bo podlaga za današnjo razpravo, potem pa se bomo lotili podrobnosti. Vesela sem, da ste se zbrali v tako a, eh, velikem številu, kajti to je zelo pomembna tema, se katero se ukvarjamo. 90 odstotkov evropskih državljanov poseduje mobilni telefon in tudi število uporabnikov mobilnih eh, storitev v tujini, v evropski tujini, nenehno raste. Raziskava Eurobarometra kaže, da dve tretjini vprašanjih eh, uporabljata storitev gostovanja, ko eh, so ljudje v tujini. Pred nami je torej predlog za gostovanje in. Dejstvo je tudi, da premalo ljudi uporablja glasovanje eh, v tujini, zaradi tega, ker se ljudje bojijo šokov ob prejetju računa. Kajti problem je, ko se človek vrne iz tujine, dobi račun in potem ugotovi, da je znesek enostavno katastrofalno visok. In to je situacija, kolegice in kolegi, ki si je ne smemo privoščiti v evropskem notranjem trgu. Takšen položaj je nesprejemljiv in to velja za evropsko gospodarstvo in to velja tudi za potrošnike. Sedaj si prizadevamo za digitalni enotni trg, za Evropo brez meja in zaradi tega moramo to situacijo enostavno odpraviti. Gostovanje že poznamo. Leta 2007 smo prejeli prvo uredbo o gostovanju. Dve leti kasneje smo to uredbo potem spremenili in takrat smo predvideli, da bomo uvedli eh, najvišje meje, tako za telefonske storitve, kot tudi za besedilna sporočila. Isto pa velja tudi za podatkovne storitve. Na bruto eh, ravni oziroma na veljoprodajni ravni je bila uvedena najvišja cena, na maloprodajni ravni pa takrat še nismo določili najvišje cene. Takratna uredba je uvedla številne predpise v zvezi z preglednostjo. To poznate. Če danes potujete preko meja, potem vam vaš operater pošle SMS in vam pove, koliko stane, če boste svoj mobilni telefon uporabljali v tujem omrežju. Pred nekaj tedni je Evropska komisija pred, eh, torej julija, predstavila poročilo o razvoju storitev gostovanja v Evropi. Rezultat je bil eh, takšen, da smo se streznili. Mobilni ponudniki so sicer storili korak naprej in so tudi svoje tarife znižali, to da še vedno ugotavljamo, da našega cilja nismo dosegli, namreč da bi spodbudili konkurenčnost na tem področju cene se namreč gibljajo zelo blizu najvišjih meja. Strukturni problemi še naprej obstajajo in zato imamo sedaj nov predlog za uredbo o gostovanju in sedaj se ukvarjamo s tem problemom. Komisija je v svojem predlogu predlagala dvotirni pristop dosedanjo prakso najvišjih meja oziroma najvišjih cen bi ohranili vsaj za nekaj časa, poleg tega pa bi poskušali ustvariti tudi konkurenčnost in zaradi tega se predlagajo strukturni ukrepi in z njimi bi potem dopolnili politiko najvišjih meja. V svojem poročilu pozdravljam ta dvotirni pristop. Mislim, da je to pravo, kajti treba je razmisliti, kako bomo ustvarili več konkurence na trgu in to bo tudi danes težišče razprave. Razmišljamo o tem, kakšne spodbude potrebujemo za to, da bi motivirali ponudnike, da vstopijo na trg. Sedaj bom najprej spregovorila o strukturnih ukrepih torej pozdravljam ukrepe Evropske komisije. Eden od ukrepov je naprimer. Um, Veleprodajni dostop do, gospoda, do gostovanja moral bi biti eh, na voljo odprti dostop za tiste, ki ne posedujajo lastnega omrežja, torej ponudniki bi morali imeti možnost, da vstopijo eh, na trg. Torej, obstoječi ponudniki bi morali odpreti svoje omrežje za druge. Ta pristop se mi zdi izredno dober in smiseln. In uh, to sem podprla v svojem poročilu. V poročilu sem potem dodala še dopolnilo, namreč klauzulo o nediskriminiranju. To pomeni, da bi moral da bi bilo potrebno vsakega alternativnega ponudnika enakopravno obravnavati, No, to ni nič novega. Tudi v direktivi o dostopu, ko smo sprejemali sveže na telekomu leta 2009, smo imeli primerljivo določbo. In mislim, da bi morali to v novi uredbi o gostovanju ustrezno vključiti. Potem je tu še en strukturni ukrep, ki ga predlaga komisija in tudi to pozdravljam v svojem poročilu, je eh, tako imenovana ločitev, unbundling, tole razveza ali ločitev. Eh, to poznamo iz našega odbora, ko smo govorili o energetskih trgih. In eh, potrošniki bi potem lahko eh, prejemali eh, storitve gostovanja od nekega drugega ponudnika, kot je njihov domači ponudnik. Torej, ko potrošnik odpotuje v drugo državo članico, lahko sklene ločeno pogodbo za gostovanje. In tudi to se mi zdi zelo zanimiv razmislek in upam, da bo to povzročilo to, da eh, bo evropski trg doživel več konkurence. Komisija je potem uvedla še določbe, kako naj bi ta ločitev, ta razveza eh, izgledala v praksi, kako bi to izvajali. In o tem bomo nedvomno slišali danes več. Obstajajo tri možnosti. Tiste, ki ste prebrali dosjeto, že poznate. Prva možnost je rešitev z dvojnim IMSI, poznamo enoten, enotno rešitev IMSI, dvojni IMSI in pa local breakout. Vseh teh ukrepov ne bom uh, razlagala, kajti to boste storili vi. Kajti Evropski parlament uh, ni pristojen za tehnično izvajanje zakonodajnih predlogov. To je. Uh, naloga, ki bi jo morala izvesti komisija v sodelovanju z Berekom in pa z nacionalnimi regulatorji. Predlog v mojem poročilu je, da bi definicijo o tem, kako bo tehnično potekala razveza, izpustili iz besedila, kajti s tem bi se morali ukvarjati kasneje strokovnjaki. Eh, sem pa zelo razadovedna, kakšno je vaše stališče o tem. Eh, vesela bom, če bomo razpravljali o različnih tehničnih rešitvah eh, na današnji predstavitvi. Prehajam ka naslednji na točki, to so najvišje cene. Kratka bom. Tukaj sem bila bolj ambiciozna kot komisija v svojem predlogu. Zakaj? Cilj mora biti, da bi najkasneje do leta 2000. 15 imeli situacijo, ko bi bile nacionalne tarife primerljive s tarifami znotraj Evropske unije. Torej, to bi pomenilo, da sploh ne bi več imeli tarif za gostovanje. To je cilj. In če želimo priti do te točke leta 2015, potem mislim, da moramo biti mnogo bolj ambiciozni pri nižanju cen. Govorila sem tudi z organizacijami za zaščito potrošnikov, tudi oni so mi posredovali svoje eh, predloge. Vem, da operaterji zadevo vidijo povsem drugače in ravno o tem bomo danes govorili. Eh, cene bi morale ustvarjati eh, no, enotni trg, to da potrebujemo spodbude za nove ponudnike. Vprašanje je tudi, kakšen bi moral biti razpon med maloprodajno in veleprodajno ceno. In to bo današnja tema. Gospod Murik ima gotovo drugačne predstave o tem kot jaz sama, ampak to bo pokazala kasnejša razprava. In še moja zadnja točka, tudi tega se bom zgolj na kratko dotaknila, kajti eh, potem bo pravzela besedo kolegica Korhola. Zaščita potrošnikov in pa preglednost. Odbor IMKO je pristojen za ti dve vprašanje. Mnenje kolegice sem si ogledala. Eh, mnenje je zelo, zelo dobro. O tem smo razpravljali tudi o našem odboru in kolegica Korhola je prevzela tudi naše predloge. Torej ne samo, da bi znotraj evropskega notranjega trga preprečevali šok ob računu, ampak da bi prepričili, da bi prišlo do napredka tudi zunaj Evrope. Če gre človek naprimer na bližnjo vzhod ali pa v severno Afriko, da bi potem tudi tam lahko uporabljal mobilni telefon in da bi tudi tam imeli določeno zgornjo mejo pri. Eh, storitvah gostovanja. Meja je tukaj 15 evrov. Gre za to, da mora človek odobriti, ali eh, želi koristiti te storitve, tudi če to presega 15 evrov. In mislim, da bi lahko našim eh, ponudnikom v Evropski uniji rekli, da morajo zagotoviti državljanom eh, primerne storitve tudi tam. Toliko z moje strani predstavila sem svoje poročilo, sedaj pa bomo vstopili v razpravo. Ampak rada bi nagovorila še predsednika. Torej, kar mene zanima, so v glavnem tri vprašanja. Vprašanje, kako bomo ustvarili več konkurenčnosti na trgu? Pogledala sem si, kako se je razvijala konkurenca na eh, področju letalskega prometa. Kdo bi si pred desetimi leti mislil, da bomo lahko iz Minhna v Brusel leteli za 30 evrov in odprtje trga eh, za eh, nizkocenovne letalske družbe pred nekaj leti je povzročilo, da je konkurenca zelo zacvetela in tudi cene so se znižale. Vse skupaj pa se izplača tudi za konvencionalne letalske družbe in takšnega razvoja bi si želela tudi na področju mobilne telefonije. Vprašanje je, kako to vidijo naši strokovnjaki, ali se jim zdi ta predlog dober. Potem me bo zanimalo tudi tehnično izvajanje. Zanima me, kako vi vidite tehnično izvajanje. Konkretno je videti smiselno, da se ne odločamo mi, ampak da zadevo prepustimo Bereku in komisiji. In potem je tu še najpomembnejše vprašanje, gospod predsednik. Seveda gre tukaj za najvišje cene. Sedaj pogledujemo v smeri kolega Rubika, ki si je prizadeval za eh, ugodne ponudbe notranjih eh, ponudnikov. Gospod Rubih, v Avstriji, naprimer, eh, imamo takšne ponudbe in za domačo javnost obstajajo ponudbe, naprimer za 8,80 evrov na mesec za smartphone. To vsebuje tisoč minut, tisoč SMS-ov in tisoč megabajtov in sicer za 8,80 evrov na mesec, ne glede na to, kam pogledate. Torej, pavšalne pristojbine za domačo uporabo so izredno ugodne. Čim pa greste preko meje, če tudi se oddalite samo za nekaj kilometrov, potem plačate desetkratni znesek, tridesetkratni znesek in sicer v evropskem notranjem trgu. In to je enostavno nedopustno. Zato sem zelo radovedna, kako je možno, da imamo tako ugodne domače ponudbe, pa drugi strani pa imamo te uh, grozljive uh, storitve gostovanja na drugi strani. To je treba pojasniti. Tega mi še nihče ni znal dobro razložiti, ampak eh, vesela sem, če mi boste to pojasnili. Toliko z moje strani, gospod predsednik, vesela sem, da sem lahko predstavila svoje poročila. Danes zvečer se moram vrniti v München in uh, tukaj lahko ostanem samo do 17. ure. Hvala lepa. Dank, Najlepša hvala, gospa Angelika Nibler. Sedaj pa bomo takoj začeli s našimi strokovnjaki. Prvega sem že pozdravil, to je gospod Robert Murik iz Telefonike. Zelo bi bil hvaležen, če bi se držali časovnih omejitev. Torej, beseda je vaša. Um, uh, gospa Nibler, najlepša hvala za vaš eh, ljubeznivo povabilo. Uh, Ko so me zaprosili, naj povem nekaj besed eh, o telefoni, ki so me zaprosili, naj spregovorim, eh, kaj pravzaprav menimo o roamingu 3, o gostovanju 3. Ta je vsekakor drugačen, po našem mnenju, v tem smislu, da nam eh, gostovanje 3 omogoča veliko več v primerjavi s predhodnimi. Hm gostovanji. Zato, ker želi pripraviti strukturno rešitev. In tudi, eh, to je konec eh, vsako letnega določenja cen, to, kar še vedno želimo storiti in pravzaprav v zamenjavo išče trajno rešitev in trdno rešitev. Na začetku smo bili nekoliko skeptični, vendar po določenih analizah smo prišli do zaključka, da strukturna rešitev se lahko obnese in zato podpiramo predlog komisije. Seveda imamo nekaj manjših opomb, vendar nasplošno podpiramo ta predlog. Ključno sporočilo, ki bi ga želel zaprositi od vas in Evropskega parlamenta, je, da se ogledate ta predlog eh, celovito, v celoti in ne kaj pomeni vsak posamezni del tega. Menimo, da bo strukturna rešitev se obnesla in da bo to pravzaprav eden od tistih dejavnikov, ki bo rešil ta problem kostovanja. Istočasno lahko uporabimo določeno mešanico, zato da bi se to obneslo kasneje, se bom dotaknil tudi mislim, in sicer, da ta predlog ne vsebuje izjeme za upravljavca, ki lahko zaračunava skoraj domače cene. In to je nekaj, česar bi se želel kasneje dotakniti. In drugo, veliko slišim o visoki ceni na prenos podatkov. E, tisto, čemu smo pričali v zadnjih nekaj letih, je, da ta cena za prenos podatkov pada. Vidimo nove tržne napore, ki so bili eh, podani za to, da bi omogočili nižjo ceno za gostovanje prenosa podatkov. Do leta 2015 upamo, da bo eh, trg omogočil to možnost za zaračunavanje prenosa podatkov preko gostovanja po nižjih cenah. Torej, ali se bo strukturna rešitev obnesla ali ne. Če menite, da, bo se, da se bo obnesla, potem bo trg bil tisti, ki bo zniževal cene na drobno. Torej, trg bo deloval in eh, bo čisto vseeno, kakšne cene boste določili v uredbi, če bo to 20 centov, 25 ali 55 centov, kajti trg bo tisti, ki bo določal ceno in to bo vsekakor niže od cenovnega plafona. Treba je določiti varnostne cenovne plafone, to je nekakšna garancija za potrošnike. In eh, predlog komisije v zvezi z cenovnimi plafoni se nam zdi v redu določanje eh, teh cenovnih plafonov omogoča novim eh, upravljavcem, da pridajo na trg novim akterjem, zato da imajo dovolj manevrskega prostora. Če ne boste tega omogočili, ne boste imeli strukturne rešitve. Prav tako eh, menimo, da če tega ne bo, eh, strukturna rešitev se ne bo obnesla in če vi menite, da se ne bo obnesla, potem je ni treba predpisovati. Sicer bo izredno eh, drago za uresničevanje, še posebej za manjše upravljavce. In ko določamo cene, Vsekakor tukaj moramo upoštevati strukturne rešitve in zato se moramo skupaj s parlamentom odločiti, ali eh, se boste odločili za strukturno rešitev ali pa za regulacijo cen. In zadnji predlogi, ki so bili podani, moj vtis je, da ste se odločili za drugo in sicer, da menite, da strukturna rešitev se ne bo obnesla in eh, da boste določili zelo stroge cenovne plafone. Če se ogledate to desno tabelo, desni diagram, eh, se je parlament odločil za cenovni plafon desetih centov, kar je enako, kot je imela v misli komisija, če ne bi uvedli strukturne rešitve. Zato tu govorimo o ustrežljivih cenah. Prav tako smo v okviru eh, GSM. E, to je neodvisno podjetje. Zaprosili smo jih, eh, če bi si ogledali ta poslovni primer na podlagi predlaganih eh, cenovnih plafonov. Vidimo, da večina MVNO, razen tistih, ki so izredno poceni, bodo imeli zelo malo številno osebje in eh, v večini primerov ne bo to dobička nosno v nobeni fazi. In zato eno od ključnih sporočil z moje strani je, da bi določili razumne cenovne plafone, kar je kritičnega pomena In če so marže upravljavca takšne, da dovolijo vstop novih akterjev na trg, bo to v redu, sicer brez teh marž se to ne bo obneslo čeprav so cene e, eh, više, kasneje zaradi konkurence se bodo znižale. In potem leta 15 in 16, če bo jasno, da e, zaradi konkurence se ne bodo znižale, se lahko s tem začnete ukvarjati leta 2016. In eh, zaradi tega se vam ni, vam ni treba skrbeti, ker kasneje to lahko prilagodite. In še ne na zadnje, menimo, da predlog mora imeti, vsebovati tudi alternativo. Uh, cena za uresničevanje strukturne rešitve je precej visoka. Ni veliko, če imate 25 milijonov eh, eh, potrošnikov, vendar, če jih imate manj, eh, bo to problem. In pri manjših upravljavcih, ti, le ti so bolj prožni in hitri in eh, ti razmišljajo o tem, da pridejo na trg eh, z takšno cenovno politiko, da bodo zaračunavali enako kot domače cene. In to je popolnoma skladno z digitalno agendo, z gospod Kruz, kajti to bi spodbudilo tudi konkurenco na trgu. Ti manjši opravljavci na ta način lahko eh, tudi svojo ponudbo podajo na trg poleg drugih in to je tudi dobra alternativa, da bi upravljavci postali sami kovači svoje usode. In ob koncu naj povem, da strukturna rešitev lahko se obnese, če jo prav zastavite, pravilno zastavite in da eh, le ta zahteva takšne plano, eh, cenovne plafone, eh, ki prepuščajo dovolj manevrskega prostora za eh, pritegnitev novih investitorjev, sedaj se nam zdi, da eh, ne, tega ne dopuščajo. Eh, potrebujemo trajnostno in trdno rešitev, to je naš cilj. Menim, da moramo vključiti tukaj tudi izjemo za določanje skoraj domačih cen na ravni domačih cen. In eh, če bodo slučajno cenovni plafoni previsoki, leti lahko pregledate leta 2016. To je bil naš prispevek. Dan. Hvala lepa. Predlagal bi, da bi najprej eh, dali besedo nadaljnim eh, strokovnjakom. Naslednji. Naslednji je gospod Emanuel Forest. Angelika, bedite se, ja on ima komputer. Perhaps first sit down and then we all welcome and uh, if you want if you're ready dobrodošli med nami in če ste pripravljeni lahko začnete hvala lepa gospod predsednik Najprej bi rad povedal, da je Telekom vedno eh, podpiral Evropsko komisijo, da bi znižali eh, cene za storitve gostovanja v korist potrošnikom in podpiramo tudi digitalno agendo. Naslednji govornik bo gospod iz Transatela in on nam bo lahko povedal več o tem področju. Moja predstavitev bo zelo preprosta. Prvič. Strukturna rešitev, ki jo predlaga komisija, je zelo kompleksna in je zelo močno sredstvo za rešitev tega problema. Drugič imamo občutek, da lahko veleprodajni dostop do gostovanja ima negativen vpliv na trg. Se, strinjam se tudi za kolegom iz telefonike. Doseči je treba cilj digitalne agende na enostaven način in sicer hitro. Načelo ločitve je izredno kompleksna rešitev kompleksna je za potrošnike, za eh, ljudi, ki morajo razumeti, zakaj morajo izbrati enega ponudnika za domače storitve in pa drugega za evropske storitve. To bo zelo kompleksno tudi za operaterje, za maloprodajno raven, to pa bo težko tudi za operaterje, namreč za sisteme IT-ja. Eh, verjetno bo potrebnih 10 milijonov investicij v eh, sistem in pa to je kompleksno tudi iz razloga varnosti. V preteklosti smo že nabrali izkušnje z eh, izbiro eh, nosilca in eh, uspeh ni bil največji, ni bil najboljši. In imamo občutek, da to ne bo delovalo, kakor to tudi ni delovalo za fiksne linije. To bo neučinkovito tudi v smislu konkurenčnosti, kajti kot sem dejal, Stroški za izvajanje bodo znatni in stroški izvajanja bodo proporcionalno višji za manjše operaterje kot za večje. Zato imam občutek, da večji operaterji sprejemajo predlog komisije. In tu je še nekaj zelo pomembnega. Ja, ime oziroma znanka je ključnega pomena. Kajti nihče ne more izreči besede brick tako da eh, Brick eh, Telekom tudi ni mogel, posta, mogel postati evropski operater. Mnogo lažje bi bilo za Telefoniko ali eh, Vodafone, na primer. Kar se tiče veleprodajnega dostopa do gostovanja, to bo moja poglavitna točka. Najprej bi vam rad podal primer. To naj bi omogočilo vse evropskim alternativnim ponudnikom dostop do trga, zato da bi nudili storitve gostovanja. Ampak to je samo teorija, kajti lahko si predstavljate, da bi francozi kupovali SIM kartice od operaterja iz Luksemburga in de facto bi lahko uporabljali vse evropsko storitev ne za gostovanje, ampak za domačo uporabo. In kako bo možno razlikovati pravno med irskim državljanom, ki ima vse evropsko storitev iz luksemburškega operaterja in pa gostovanje v Franciji. Kajti ta francos ima naprimer dostop do luksemburške SIM kartice in sedaj nezakonito uporablja to uh, vse evropsko storitev za domače storitve. Po našem mnenju ta uh, eh, veleprodajni dostop do gostovanja ne bi bil dober. to bo vplivalo na trg. Že v preteklosti smo imeli probleme s eh, strukturnim predlogom Evropske komisije. Imamo občutek, da je to kontradiktorno za dejstvom, da je Evropska komisija sama omejevala dostop na nacionalni ravni, z namenom, da bi izdelovala analizo trga. Drugič, mislimo, da bi to eh, kršilo tudi načelo subsidijarnosti. In še nekaj, imamo občutek, da to ni proporcionalno, ker gre predaleč. In zakaj gre predaleč? Kot sem dejal, obstaja trik, ko lahko francoski stanovalec eh, oziroma državljan uporablja luksemburško SIM kartico z eh, vse evropskimi storitvami, eh, se strani naprimer nekega luksemburškega ali pa irskega eh, ponudnika. Evropska komisija je izdelala analizo trga in to je delovni dokument komisije iz preteklega julija. Prebral sem se dokument in na 35. strani najdete, da so preučili tri rešitve. In sedaj vam bom omenil samo zadnje dve ali omejen dostop za MVNO-je za gostovanje ali pa popolni dostop za vse mobilne storitve. Omejen dostop eh, za MVNO-je, to naj bi se izvajalo s predlogom komisije in drugi uh, je bil zavrnjen. Zakaj je komisija zavrnila to tretjo možno rešitev? Kaj ti navedli so eno slabo točko tega? če to ni omajeno na eh, storitve gostovanja, bi to lahko izkrivljalo konkurenco na, notr, na domačem trgu. To pa gre eh, mnogo predaleč eh, v primerjavi s tem, da bi rešili samo problem za gostovanje. Kot sem dejal, predlog Evropske komisije pravzaprav uvaja možnost, da imamo vse evropske operaterje za gostovanje, ampak tudi za domače storitve. In komisija sama je zapisala, da bi takšna rešitev lahko izkrivljala razvoj konkurence. To sem tudi zapisal na to prosojnico in ob koncu bi rač podaril še sledeče dejstvo. Za nas bi bil lahko najboljši akter uh, Google ali Apple, kajti zelo lahko bi bilo izbrati tarife gostovanja, naprimer eh, v aplikacijah eh, iTunes. Zato bi tako bi eh, Google in pa Apple vstopila v evropski trg kot MVNO-ja, ampak ne kot MVNO-ja za vse evropske storitve gostovanja, ampak tudi kot MVNO-ja za domače storitve, kajti pravno bi bilo skoraj da nemogoče razlikovati med storitvami gostovanja in pa med domačimi storitvami. Kar se tiče najvišjih cen oziroma uh, omejevanja podatkov. Sedaj je prišlo do velikega razvoja 3G in 4G in uh, najboljši sistem je sistem, ki deluje eh, po megabajtu. Kaj ti? Uh, gre za to, da damo dostop uh, uporabniku in za nas bi bil pravi način, kako bi zaračunavali uh, podatke tako, da bi šlo to tako, kot naprimer dobite dostop do Wi-Fi-ja v hotelu. Tako bi naprimer plačali pristojbeno za en dan ali eno uro ali en mesec. In to bi bilo možno samo, če bi se razvila struktura najvišjih cen v smeri takšne scheme, kot bi bila naprimer um, uh, pristojbina, ki jo plača uporabnik za dan, uro ali tako naprej. Potem pa eh, pride še dodatna nizka cena na megabajt. Toda eh, nizke eh, cenovne omejitve, veleprodajne omejitve na megabajt ne omogočajo uvedbe takšnih tarifnih schem. In sedaj počasi prehajam k našemu predlogu. Naša zamisel je bila, da bi bil najboljši način ta, da bi operaterji izvajali digitalno agendo do leta 2015. Torej, ideja je sledeča. Operater se lahko odloči ali pa se ga prisili, da eh, zaračuna eh, splošno eh, pristojbino oziroma pavšalno pristojbino za geografsko razširitev plačilne scheme in To pomeni, in tukaj smo navedli tudi primer, naprimer, sem eh, prebivam v Franciji, grem v Nemčijo, potujem po Evropi, če grem za en dan, eh, plačam naprimer en evro. In tako se moja tarifna schema geografsko razširi. In tako dobimo eh, prav, pravo, resnično evropsko tarifo. Pravzaprav smo v Franciji to uporabljali pred desetimi leti. Takrat smo imeli račune za minuto, ampak to je potekalo na prostovoljni ravni. In eh, to bi bilo tudi skladno za, eh, za digitalno agendo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj bo takoj dobil besedo naslednji govornik in Jacques Bonifaj iz transatela je naslednji, ki dobi besedo. Hvala. Good afternoon. My name is Jacques Bonnefay. Dobar dan, moje ime je Jacques Bonnefay. Sem uh, soustanovitelj Transatela. Sem podjetnik in upravljam podjetje, ki deluje v šestih državah. Zaposlenih imamo 80 ljudi. To je vse evropski MVNO, ki je namenjen ljudem, ki potujajo in ki delujejo čezmejno. In eh, mi ponujamo lokalne eh, tarife in sicer to počnemo že leta. Eh, omogočamo MVNO-je in pa nudimo storitve M2M. Sedan, danes uporabljamo 70 eh, MVNO-ja v Evropi, eh, to pokriva 500 tisoč eh, uporabnikov in povezani smo z osmimi omrežji v Evropi. Kaj pomeni naša storitev? Vse temelji na multi-IMSI arhitekturi. To pomeni, da imam na SIM kartici pet različnih številk. Francosko, belgijsko, nizozemsko, luksemburško in švicarsko številko. Eh, torej, oranž številko za Švico, Tongo naprimer za Luksemburg in Telford za Nizozemsko. Imam tudi švicarsko številko, takrat, ko sem v Švici. Švica ni del Evropske unije in to pomeni dodatno delo za Evropo zagotavljamo eno uh, SIM kartico in pa eno enkratno pristojbino za potrošnike. Uporabljamo, uh, nudimo gostovanje in pa domače storitve. In sicer po zmernih cenah. Lahko bi se razširili tudi v ZDA in v Izrael, lahko bi eh, nudil tudi lokalne tarife evropskim državljanom tam, naprimer v Ameriki ali v Izraelu, ampak tega ne počnem zaenkrat. Torej, eh, nudimo storitve čezmejnemu prebivalstvu. To bi bilo primerno naprimer za francoze, ki vsak dan delajo v Švici ali pa tudi za ljudi, ki stanujejo v Luksemburgu. A. Eh, 50 odstotni prihranek eh, nudimo na a, storitve za glasovanje. ARAPU torej poprečni prihodek na uporabnika znaša 95 evrov in eh, naš proizvod eh, stane 300 evrov. Eh, stroške, ki sem jih imel s nakupom, pa si povrnem v manj kot v 12 mesecih. Ključn, takšne podatke so ključnega pomena, ko razmišljamo, kaj je dobrega na najvišjih maloprodanjih ali pa na najvišjih veleprodajnih cenah komisija ne, torej delujemo zun, zunaj in znotraj Evrope. Lahko se vprašate, zakaj Transatel uh, ni večji, kot je. Razlog je preprost. Večkrat smo tekom let poskus, poskušali stopiti tudi v Nemčijo, v Združeno kraljestvo, v Španijo, v Italijo, pa ni bilo mogoče. Zato smo začeli sa posli samo v omenjenih petih državah ampak sedem let sem potreboval, da sem sklenil posel v Švici. Nisem mogel skleniti sporazumov za gostovanje, naprimer za Nemčijo. Če bi imel te sporazume, potem bi lahko ponudil boljše dogovore za moje stranke, ki potujajo v Nemčijo. Toda tega nisem mogel skleniti. In o 95 odstotkih je to razlog, zakaj, uh, to je poglavitni razlog, zakaj uh, je mojih uh, strank okrog 10 tisoč in ne več. Uh, uh, Moram povedati, da nisem imel veliko podpore strani institucij Evropske unije. Zaprosil sem za izjavo, javno izjavo in sicer, da bi pan Evropa paneuropski MVNO dobra rešitev. Naše podjetje ni edino. Vemo, da je nekaj podjetij šlo v stečaj, ker niso bile kos eh, tej nalogi. Gre za eh, rešitev, ki se lahko obnese, vendar potrebujemo vsaj malce podpore zaradi tega, eh, da bi omogočili ljudem v drugih državah, da delujejo skupaj z nami, bodi si v okviru uredbe ali pa samo z izjavo, s katero bi potrdili, da gre za dobro rešitev. No, to je moje sporočilo. In sedaj hitra opomba v zvezi z strukturno rešitvijo. Imamo eh, vs, veliko eh, takšnih rešitev, določene so presilne, vendar naša rešitev se deluje dobro že deset let. Obstajajo tudi šibke rešitve, eh, kajti imamo tudi velike eh, dobavitelje, ki pomenijo veliko eh, konkurenco. Potem eh, vprašanje je, eh, kakšne bodo izkušnje končnega uporabnika, eh, ki bo uporabljal ta mobilni telefon, če imajo mobilni telefon z sistemom Google. In to je ogromna priložnost tako za Google kot Apple. Nisem prepričan, da bi želeli zmanjšati ta primanjkljaj, ki ga ima Kalifornija, vendar vseeno bi to bila dobra rešitev. Eh, če govorimo o, naprimer, Kitajcih, ki bodo prišli v Evropo, bodo imeli eh, tudi korist zaradi nižjih cen. Enako bo veljalo za evropejce, ki bodo šli na Kitajsko ali v Ameriko. Vendar nisem prepričan, da je to dobra ideja. I MSI model so veliko krat kritizirali in lahko še to bolj podrobno razložim. E, če govorimo o e, gospodarskem e, prostoru za ponudnike roaminga, potrebujete tehnično infrastrukturo in tudi podporno infrastrukturo. To je zelo drago. Potem morate pritegniti potrošnike, stranke in E, to je tudi drago. Če ste ponudnike roaminga in e, želite konkurirati, na primer Vodafone, če želi konkurirati v Franciji, potem mora biti vaša cena 20 odstotkov nižja od domačega ponudnika. Če ste pa manjši ponudnik, potem vsaj tri, za 30 odstotkov nižja cena. In, um, gre za izračune, ki smo jih naredili v času desetih let, kajti delam že na tem področju deset let in vem, če ne bom šel na takšno znižanje cene, ne bom uspel. Imeli bomo tudi nove posle, ki jih bomo lahko opravljali, kar bo tudi sprožilo novo eh, konkurenco in eh, če želimo ohraniti eh, delo, potem moramo izračunati stroške vsaj v času enega leta. Če si eh, ogledamo strukturne rešitve, potem bomo videli, da potrebujemo določeno eh, konkurenco, kajte ne moremo nikakor biti konkurenčni. Če gre na vzdolj eh, cenovni plafon za malo predajo. Evropa mora sedaj izbirati med določanjem najviše cene ali pa se mora odločiti za zmanjšanje najviše cene za gostovanje. In Transatel je ponudil nekaj eh, rešitev in eh, že nekaj imamo na trgu, to lahko še izboljšamo. Eh, to mm, ne pomeni, da se sprašujemo, ali bo naša rešitev obstala ali ne, kajti naša rešitev je uspešna in to lahko ima neposredni učinek na trg. No, doslej se eh, s tem še nismo toliko ukvarjali in razmišljali, vendar lahko to storimo v prihodnje. Lahko omogočimo neevropskim podjetjem, da eh, od, da lahko postanejo konkurenčni eh, tudi v Evropi. Hvala. Hvala lepa tudi za vašo predstavitev. In takoj bom dal besedo Tonijo Šortolu, ki je že z nami. Računalnik je tudi že prižgan. Dobro, beseda je vaša.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 Najlepša hvala, predsedujoči Rol, najlepša hvala, gospa Nibler, gospa Korola in eh, prav tako hvala vsem poslancem, da ste me mogočili spregovoriti danes pred vami. Za me je to velika čast in visoko jo ocenim. Vsekakor bi se želel zahvaliti vam tudi kot potrošnik, glede na to, da ste delali tudi na predhodnih pobudah za gostovanje. To je vse v dobro evropskim državljanom. Vendar menim, da podpredsednica Krus nam je dal, naredila veliko uslugo, ko je določila zelo ambiciozen cilj, da bo odpravila zaračunavanje za gostovanje do leta 2015 in eh, vsaj ne bo treba regulirati gostovanje. Tri misli bi vam želel predstaviti. Prvo, da menim, da obstaja strukturni problem na ravni veleprodaje. Tukaj vidimo številne mreže eh, in tudi eh, veleprodajo. In eh, kar zadeva veleprodajo, vidimo zelo nizke cene. In to vidimo tudi v kontekstu določene države. Zakaj pa ne bi to vključili tudi na mednarodno raven? Menim, da gre za upoštevanje prihajajočega in odhajajočega prometa. In leta 2010 eh, smo določili, da je uravnovešanje prometa največji problem. In tukaj smo začeli razmišljati o bereku. In eh, sejni dokument komisije se tega prav tako eh, dotakne in uporablja veleprodajno ceno za ostanek eh, prometa. In eh, če želimo izpogajati ceno za neuravnovešeni eh, promet, potem moramo določiti tudi cenovni plafon in v takšnem primeru postane tak promet zelo drag. In osmi odstavek govori o istem eh, pojavu in govori, da samo eh, tisto, kar ostane, tisti promet, ki ni reguliran, je predmet eh, konkurence. Imamo tudi manjše upravljavce, ki želijo pridobiti eh, veleprodajni promet, zato da bi lahko ponujali nizke cene. Gospa Nibled, na začetku ste vprašali, kako lahko na tem trgu ustvarimo eh, konkurenco. In uh, omenili ste letalski sektor. Naj vas spomnim na nemški primer. Eh, ki je, ki je razvezal gordijski vozel, ko je eh, prepovedal eh, povezovanje med največjimi letalskimi prevozniki in isto se nanaša tudi na trg gostovanja. Vendar je to težko doseči, ker ni praktično in zato lahko to pustimo ob strani. Prav tako trge niso vedno zmožni da bi podprli eh, trajnostno konkurenco tudi v mobilnem kontekstu, in če niso konkurenčni. In eh, zato eh, lahko tukaj upoštevamo tudi urejevanje ali regulacijo, zato da bi zaščitili potrošnike. Seveda, če vemo, da imamo dovolj konkurence na maloprodajnem trgu, glede na to, da so cene za veloprodajo nižje v gostovanju. V zvezi s tem moramo poudariti, da imamo zelo malo podatkov. In tudi izidi so tradicionalni. Gre za visoke eh, stroške pri gostovanju podatkov. Vendar govorimo od 1 do 5 centov na megabit za prenos podatkov na ravni veleprodaje in 10 evrov za en gigabajt. In eh, naši potrošniki si sedaj dejansko tudi želijo eh, takšnih cen. Istočasno se zavedam, da imamo celo vrsto sporazumov z različnimi upravljavci, ki eh, določajo 5 centov na megabit in eh, veliko med njimi je danes tukaj. In meni se zdi, da takšne cene niso ustrezne za naš trg. In če govorimo o glasovnih sporočilih in na eh, ravni veleprodaje. Eh, potem gospa Nibler eh, se najbolj približa tistim stroškom, ki so vsebovani tudi v predlaganih predlogih spremembe. In to je bil tudi začetni cilj in menim, da je tudi izvedljiv v določenih mejah. Naprimer, trg Združenih držav. Gre za nekatere ameriške ponudbe, ki so med seboj povezane. Recimo imamo štiri panameriške upravljavce, ki imajo določene pogodbene omejitve, kar jim omogoča stalno gostovanje tudi zunaj njihovih eh, pogodb. In eh, če stalno naprimer eh, gostujejo v okviru eh, domače mreže, potem eh, se mi zdi, da ni ustrezno, če bi imeli stalne ponudbe, omejene ponudbe pa lahko. In drugo, za razliko od veleprodaje, ker imamo samo eno rešitev, ki je bila predlagana, imamo eh, na ravni maloprodaje predlagani dve rešitvi. In strukturni ukrepi, ki so predlagani, eh, pravzaprav želijo samo prenesti najviše cene veloprodaje na eh, maloprodajni sektor. In to lahko omeji ta razpon. Če določamo zelo visoke maloprodajne cene, eh, potem eh, lahko se upravljavci temu zaprstavijo. In eh, zato je treba vse prepustiti povezavam med maloprodajo in veleprodajo. In prepriča sem, da bomo priče konkurenčnega prehoda iz veleprodaje v maloprodajo. Visoke, pla, eh, visoki cenovni plafon za veleprodajo bo omogočil odpravo uredbe, ki jo predlaga komisija. Če se pa konkurenca ne bo razvijala med že obstoječimi upravljavci, bi lahko ponovno uvedli nižje eh, najviše cene maloprodaje po letu 2016. Menim, da glede na te omejene možnosti za strukturne ukrepe, glede na to, da stroške gredo vele prodaje na maloprodaje, bi lahko začeli uporabljati enotni insi, ki je očitno najboljša rešitev. Menim, da ne bomo eh, imeli problemov z hitrim eh, doseganjem cilja, to so panevropske ponudbe in eh, to bi nam omogočilo nekoliko razrahljati uredbo v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa pozdravljam še zadnjo govornico. To je gospa Monika Štajnarova, Upam, da sem ime pravilno izgovoril. Here we, here you are. The microphone. Yeah. Um, hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospa Korhola, gospa Niblar, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej bi se rada zahvalila za povabilo. In eh, hvala lepa, da lahko povem svoje mnenje o predlogu za naslednjo uredbo o glasovanju kajti to je zelo pomembno, kajti cene eh, glasova, eh, gostovanja so izredno pomembne za potrošnike. Poskušala bom odgovoriti na vsa vaša vprašanja, v glavnem pa se bom osredotočala na tisto, kar je najpomembnejše z vidika potrošnikov. Naj začnem s širšo sliko o sedanjem svetu. So ljudje vedno bolj mobilni in posredovanje glasovnih sporočil in pa pisnih sporočil rasteta. Cene gostovanja pa so še vedno izredno visoke in to ostaja velika uvira. Če si pogledamo koncept gostovanja, je to jasen dokaz, kako notranji trg ni dovolj integriran in kako ne obstaja tehnična, tehnično upravičilo za to, da sploh imamo gostovanje. Če si pogledamo trge. Štiri ali pet let po temu, ko je začela um, delovati uredba ena, Evropski potrošniki še naprej doživljajo visoke cene za gostovanje in realnost je, da potrošniki še vedno ne radi uporabljajo svoje mobilne telefone v tojini in jih pogosto celo izklopijo, zato da bi se izognili visokim računom. To je eh, dokazala tudi razkava, e, raziskava Eurobarometra leta 2010, ki se je ukvarjala z gostovanjem. Sedaj pa nekaj besed o tem, kako naj nadaljujemo v prihodnosti. Morali bi odpraviti ovire za čezmejne dejavnosti in evropski potrošniki bi morali imeti večje zaupanje, ko potujejo in ko uporabljajo svoje mobilne telefone. Pozdravljamo predlog Evropske komisije za novo uredbo o gostovanju, pa vendarle mislimo, da bi morali biti bolj ambiciozni in da bi morali izbrati bolj proaktiven pristop pri odpravljanju pristojben za gostovanje. Torej, podpiramo predlog za novo uredbo. To je pomemben korak, ampak zgolj korak v a, procesu a, oziroma na poti tega, ko bomo enkrat brez gostovanja. Nekaj besed o ločevanju. Ne bom razpravljala o tem, katera rešitev je najboljša. Nasplošno mislimo, da bi eh, ločevanje skupaj z dostopom do veleprodajnega gostovanja in lahko pomagalo v povezavi tudi z tem, da odpravimo diskriminacijo. In mislimo pa tudi, da bi moral sedanji eh, predlog temeljiti na tehnološki neutralnosti. To je tudi skladno s tem, kar predlaga gospa Nibler v svojem osnutku poročila. Imeti bi morali, bi morali ključna načela, ki, oziroma pogoje, ki bi jih morali, eh, tehnične pogoje, ki bi jih morala tehnika izpolnjevati. Poglavitna načela za me so sledeča. Torej, stroškovna učinkovitost, mora biti izpolnjena, potem zadeva mora biti uporabnikom prijazna in pa dosežena mora biti kar najviše stopna interoperabilnosti. Sedaj pa nekaj o informacijah potrošnikom in pa nekaj o tem, kako bi lahko zagotovili, da bodo potrošniki imeli več zaupanja in da bodo koristili storitve gostovanja. Ločitev bo prinesla nove elemente za potrošnike in bo zahtevala tudi spremembe pri potrošnikih obvedenju potrošnikov na nek način. Potrošnike je treba obvestiti o možnosti, da izberajo alternativnega ponudnika gostovanja. Potrošnik mora tudi prejeti jasne in pregledne informacije glede cen in pa glede lasnosti storitev, zato da se potrošnikov ne bi zavajalo. Poleg tega morajo biti tudi pogoji povsem jasni. Vsakašno glasovanje, ponudb za gostovanje in pa trženje mora biti skladno z zakonodajo na področju zaščite potrošnikov, zlasti kar se tiče direktive o ja, nepoštenih konkurenčnih praksah. Sedaj pa še nekaj o reguliranju cen. Ločevanje bi omogočilo dostop do veleprodajnega gostovanja in to bi okrepilo konkurenčnost. Toda mi mislimo, da ta orodja niso zadostna sama na sebi in da regulacijo cen še vedno potrebujemo. Imamo specifičen predlog za regulacijo cen oziroma izdelali smo ta predlog in sicer, kar se tiče glasovnih storitev ali pa nasplošno za storitve glasovanja. Mislimo, da bi morala biti uh, eh, malo prodajna cena, uh, bi se morala malo prodajna cena bolj ravnati po stroških. Kar se tiče glasovnih sporočil, bi rada omenila dve stvari. Prvič, imamo cilje digitalne agende in če želimo, da so pristojbine za gostovanje blizu nacionalnim tarifam do leta 2015, potem se nam zdi primerno, da začnemo sa 15 centi, ki naj bi bili eh, najvišja eh, maloprodajna cena leta 2012. Če si pogledate a, tabelico za digitalno agendo 2011, potem vidite, da povprečna cena na minuto pri mobilni komunikaciji znaša 2013 centov in a, leta 2080 centov. Nimamo rezultatov za leto 2010, da lahko pričakujemo, da je cena nižja. Torej, bodimo bolj ambiciozni, kar se tiče omejevanja cen. Kar se tiče SMS-ov. Cena se mora usmerjati po stroških. Če si pogledamo ceno 1 do 2 centa in če si potem pogledamo predlagano najvišjo mejo 10 centov, potem je treba reči, da se ta storitev ne koristi tako pogosto. In zakaj mora biti marža tako visoka? Zato predlagamo 7 centov. Kot primerno izhodišče primerno izhodišno ceno za začetkom 2012. Potem, eh, kar se tiče podatkov. Eh, pozdravljamo odločitev komisije, da bi tukaj uvedli malo prodajno najvišjo ceno za storitve gostovanja, podatkovnega gostovanja in 90 centov na megabajt je preveč. To je previsoka cena. V nekaterih državah se plačuje 5 centov na megabajt. Zakaj torej 90 centov? obstajati, marža mora obstajati. Če želimo ločevanje, mora določena marža obstajati. Tudi stoodstotna marža bi bila lahko primerna. In še moja zadnja točka, ki se nanaša na določbe o preglednosti in pa na pregled. V skladu z sedanjimi določbami so potrošniki zaščiteni, kajti obstajajo varovalke glede eh, šoka pri računu. Vendar mi želimo posem zaščititi potrošnike pred temi šoki o prejetju računa. Zato se uh, varovalke ne bi nanašale samo na evro tarife, ampak bi morale upoštevati tudi tarife za SMS-e in to bi se moralo potem razširiti na gostovanje tudi zune Evropske unije. In to ne bi uh, veljalo tako za predplačilne uh, kartice in tudi za naročnike. Če se odločimo za izvajanje ločevanja, potem je videti, da je morda pregled leta 2015 prezgodan in morda do v tistem letu še ne bomo videli celotnega vpliva strukturnih ukrepov. Zato mislim, da bi morala komisija skrbno preučiti delovanje trga in bi morala preučiti, ali trg dobro deluje leta 2016 in potem bi komisija šele predlagala nadaljne rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa lepo pozdravljam Malcolma Harborja, predsednika eh, odbora IMCO ki naj se nam prosim pridruži tukaj. Hvala lepa pa tudi vsem strokovnjakom. Kolegice in kolegi imajo sedaj možnost, da postavijo vprašanja. Prosim, bodimo kar se da učinkoviti. Prosim, da so vprašanja kratka, potem pa bodo strokovnjaki podali tudi precizne odgovore. Paul Rubih je prvi, ki sme postaviti vprašanje. Ja, thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje se nanaša na načelo nosilca. Kako je to videti v praksi? Ali je možno? da vsak upravitelj telekomunikacij izstavi račun, kakšne so tukaj konkretne pogodbe in kako se bodo izpogajale konkretne cene. Hvala. Prim. Drugo vprašanje, Ekstrom. Ja, uh, Hvala lepa, sem član odbora IMKO. Eh. Imam vprašanje za gospoda Murta iz telefonike. Povedali ste, da podpirate predlog komisije za najvišjo ceno 300 eh, eh, na megabajt in na gigabajt in se cen, ta cenovni plafon nenehno niža. In 10 evrov na megabajt za veleprodajno ceno predstavnik eh, telefonike, povedali ste, da je to nerazumno. Zakaj menite, da 10 evrov za veleprodajno ceno ni razumno? Kajti gospa Nibler je predhodno povedala, da mala prodajna cena v Nemčiji je bila 8, 80 za gigabajt. In eh, z veseljem vas obveščam, da telefonika ima celo boljši ponudbo za španske potrošnike, 2 gigabajta mesečno za 12,5 evra in eh, tudi eh, maloprodajna cena za španske potrošnike je nižja 6,25. Zakaj menite potem, da je 10 evrov za gigabajt eh, nerazumni cenovni plafon? Gospod Kelly. Hvala lepa zelo zanimive predstavitve. In odvisno je, odkot pravzaprav eh, prihajajo ta podjetja. In če eh, govorimo o najvišjih eh, cenah, vprašanje je, ali lahko določamo domače cene in ali bodo te imele plafon. Kaj ti obstaja določena nevarnost. Če bodo eh, cene za gostovanje se nižale, lahko eh, bo to pripeljalo, da bodo vse cene začele padati. In moramo se zavedati, da eh, ko smo začeli prvič uvajati te najviše cene, tisti, ki, se, ki tega niso spoštovali, so šli na Evropsko sodišče. In eh, vsekakor bo vloga Evropske unije najbolj pomembna na severovzhodu. Kastijo. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Jasno je, da imamo isti cilj in sicer dramatično zmanjšanje, znižanje maloprodajnih cen. Vsi govorijo, vse to govori za potrošnika, še posebej na trgu roaminga. In kadarkoli spregovorimo o tem, videti je, da ko govorimo o domačem področju, so tukaj zadeve boljše. In želimo približati vse te cene domačim cenem. In to je dobro. In v tem smislu bi želela zaprositi prvega govorca v imenu telefonike Robert Morik naj še dodatno pojasni nekaj o alternativah v zvezi z skoraj domačimi cenami. To je v načelu zelo privlačno, vendar menim, da v zvezi s tem potrebujemo bolj konkretno določitev tega področja. Čičester. Jill Čičester. Hvala predsedujočim in prav tako hvala govorcem za njihove predstavitve danes popovdan. Naj začnem eh, s tem, da nekatere opombe, ki sem jih slišal, eh, ki podajo različne pobude za eh, spreminjanje predloga komisije, se meni zdijo kar precej zapletene. In zato To je to močan argument, da se preprosto znebijemo celotnega procesa in to je prva misel. In drugo, pritegnila me je pobuda, da bi dodeljevali izjeme ponudnikom storitev, eh, ki imajo skoraj enake cene kot domače cene in da se preprosto tega znebijemo. In tretje, nihče ni omenil eh, tisto, kar je za nas vedno bilo zastrašujoče, včasih eh, pri, dobivamo do te klice, kar, eh, ki jih niti ne želimo. In eh, želel sem, da bi odpravili vse eh, zaračunavanje za prihajajoče klice. In moje vprašanje je naslednje. In še predtem naj povem, da sem zelo eh, sumničal do. Eh, predlogov industrije. In zato moj ziv industrije naslednji. Poglejmo si možnosti, kako bi mi kot zakonodajalci eh, poglobili konkurenčnost na tem področju, ne da bi šli na mikro določanje cenovnih plafonov in pragov, kajti slišal sem že določene rešitve strani eh, podjetij, eh, če oni lahko lahko eh, pokažejo svoje eh, podjetniške in tehnološke veščine na tem področju. Angelika Nibler. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama bi postavila strokovnjakom dva, tri vprašanja. Najprej, kar se tiče strukturnih okrepov. Torej, priznam, eh, gre mi tako kot gospodu Čičesterju, sem precej zmedena, bolj kot sem bila prej. Če si pogledamo najprej odprti dostop, to je omenil predstavnik Transatele, eh, Dejali ste, da ste imeli težave s sklepanjem sporazumov za gostovanje. Dejali ste, da teh sporazumov v nekaterih državah niste mogli skleniti. In posledica je torej ta, da potrebujemo odprti dostop, kot je to tukaj tudi strukturno predvideno. To rečete vi. Drugi kolegi, kolega Muri, ki s telefonike, je dejal, da je načeloma za strukturne ukrepe. In kar se tiče cenovno maržo, to se je treba še natančneje ogledati. Gospod Forest je dejal, da mu strukturni ukrepi sploh niso všeč. Torej, da strnem, vsak ima očitno povsem drugačno stališče v zvezi s tem. In seveda je zato za nas, zakonodajalce, zelo težko. In druga stvar, tehnično izvajanje. Sedaj imamo enotni eh, IMSI, imamo dvojni IMSI, imamo multi IMSI in obstaja nevarnost, da bi imeli prednost ponudniki zunaj Evrope, ki bi se potem naselili na evropskem trgu, kar se tiče local outbreaka. Moj vtis potem, ko sem prisluhnila strokovnjakom, je, da pravzaprav eh, ne vem, v kateri smeri naj gre zakonodajalec. Ne vem, kaj bi bilo bolj smiselno. Glede cilja se vsi strinjamo, ampak vprašanje je, kako bomo dosegli ta cilj. In sedaj se res težko odločam po vsem, kar sem slišala. Pridružujem se vprašanju kolege Čičesterja. Kako naj ustvarimo več konkurenčnosti? Kajti to bi imelo smisel. In to je bilo moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje, gospod eh, predsedojoči, nisem slišala ničesar o sledečem. Prosim, pojasnite mi, kako je možno, da obstajajo tako eh, odlične ponudbe za domače tarife, medtem ko zahtevate 20-kratni, 30-kratni znesek za storitve preko maja. Zakaj so marže tako gromozanske? To sploh niso marže, tukaj so milje, e, oziroma tukaj so neverjetne razlike med temi tarifami. In potem ste omenili tudi uravnoteženje, balancing. Kako bi dosegli uh, takšen sistem, da bi bilo to dobro za naše potrošnike? Uh, Kolegi so, več kolegov je omenilo te odlične a, domače ponudbe in moje vprašanje je sledeče. Ali smo pripričani, da domače cene odražajo resnične stroške? ali pa so cene tako neske, zato ker operaterji pokrivajo svoje stroške s profiti ali pa z maržami, ki jih dobijo od gostovanja. Ne poznam toliko položaja, ampak morda mi lahko odgovorite na to vprašanje. Hvala. Dobro, morda bi sedaj uh, dali besedo strokovnjakom, ki želijo odgovarjati. Ne vem, ali želite odgovarjati vsi. Izvolite. Začeli bomo uh, na desni strani in potem bomo šli proti levi. Uh, Hvala predsedujoče Robert Maurik eh, iz telefonika. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih meni in dovolite, da se najprej dotaknem letih. Slišal sem vprašanje. Eh, ki se nanaša na to, zakaj cenovni plafon za vele prodajo za prenos podatkov je tako visok. To je bil gospod tukaj. Če sem odkrit, gostovanje eh, podatkov je zelo drago. No, vendar vidimo določene spremembe na trgu, kaj tem danes Tudi tukaj cena znižuje za 50 odstotkov, kajti konkurenca na tem eh, trgu se že obnesel in zakaj deluje. Zato, ker danes veliko potrošnikov ima pametne telefone in želeli bi spodbuditi, eh, da dejansko začne uporabljati svoje pametne telefone telefone. In v primerjavi z eh, glasovnim sporočilom, če eh, zmanjšamo ceno, ne vidimo povečane uporabe. Eh, če pa zmanjšamo ceno na prenos podatkov, potem vidimo, da bodo potrošniki, ko bodo videli, kako nizka je cena, bolj uporabljali svoje pametne telefone in tako se odziva tudi trg na to, kar, kakšno povpraševanje. Seveda se to ne zgodi, kar čez noč vse je, se razvija postopoma. Tako kot sem povedal, dosegli bomo te cenovne ravni, ki si jih vsi želimo s časoma. Če bomo uh, dali možnost trgu, eh, se bo do leta 2015 trg postopoma približal našemu cilju. In kakšen naj bi bil eh, strošek takrat, če sem odkrit, ne vem, imamo različne podatkovne proizvode od eh, enega do drugega aparata. To bi bilo mogoče bolj drago eh, kot bolj dolgo ročno prenašanje podatkov, odvisno je od storitev, vendar pa cene se pomikajo v pravo smer. Gospa Pilar de Castillo je zastavila vprašanje o cenah, ki so skoraj podobne domačim cenam in o takšni rešitvi. Tisto, kar imamo tukaj v mislih, pravzaprav nismo še tega natančno določili. To je nekaj podobnega, kot je naš kolega iz Vika povedal imamo celo vrsto for, formul, eh, ki jih lahko začnejo upravljavci uporabljati in omogočati potrošnikom takšne cene, ki so zelo podobne domačim. Pomislite, samo zdaj to izmišljam, 30 dni eh, prostega gostovanja za en evro dnevno lahko gostujete, kolikor si želite. Ali pa ponudbe. Eh, takšne narave. Tisto, kar imamo v mislih, je to, da ne bi želeli omejevati eh, določene eh, formule maloprodaje eh, in zato bi morda zaprosili Bereka, da nam poda smirnice v okviru teh parametrov. In če bo upravljalec to storil, še vedno eh, se bo soočil z konkurenco domačega upravljalca. Recimo, če bo te cene eh, bodo določene strani enega španskega upravljalca, bodo drugi želeli podati ali določiti še nižje cene, zato da bi eh, strok strukturno rešili ta problem. Vendar eh, tako ali drugače gre za ponudbo takšnih cen, ki so podobni domačim. Pravim, skoraj podobni domačim, kajti vedno eh, se bomo morali. Eh, morali bomo upoštevati stroške. Pri gostovanju bomo vedno imeli dodatne stroške. In eh, če se bomo eh, posluževali ene od formul, ki sem jih eh, omenil, bomo lahko povrnili te stroške. Gospa Nibler je zaprosila, zakaj zaračunavamo več za gostovanje. Če sem odkrit, izhajajoč iz mojih izkušenj, je odgovor. Uh, ekonomske narave, gre za elastičnost cen, morda se sliši zapleteno, vendar če zaprosimo, zaprosimo potrošnika, ali bi želel takšne nizke eh, domače cene, ali bi želeli plačati nekoliko više cene in nič za gostovanje, eh, večina se bo odločila za nizke domače cene in še nekaj malo zraven za gostovanje in na ta način lahko racionalno določamo ceno za gostovanje in konkuriramo realno na domačem trgu. Hvala. Hvala. In eh, strani Telekoma bi želel dodati, zakaj so cene za eh, gostovanje tako visoke v svetu GSM-a. Imamo stroške ene minute za glasovno sporočilo. Takrat je bila cena precej visoka, eh, ker cene niso bile učinkovite in na minuto za glas eh, so bile cene prav tako visoke kot eh, za prenos podatkov. Danes je vrednost za potrošnika dosti boljša in zato bi želeli prepričati komisijo, da naj bi novi poslovni model upošteval tisto, kar mora plačati potrošnik. Če ima štiriurno povezavo v Španiji iz Francije, če želi doseči eh, francosko ozemlje, eh, potem vse manj plača za glasovni prenos. Ko pa govorimo o gostovanju, bi morali plačati samo eh, zaradi dejstva, eh, ker ne plačujemo za dodatne investicije in ne toliko za dodatne minute. Eh, če želimo obremeniti omrežje, tudi v državah gostovanja bomo imeli uporabnike takšne in drugačne. In ko govorimo o glasovnih sporočilih, smo m, mm, se morali premisliti, kaj te dodat no, zaračunavanje zaradi geografskih eh, razlik. Naprimer, v Nemčiji morajo še dodatno plačati en evro dnevno in če plačajo na en. Za en mesec bo to manj od 30 evrov, zato ker bo to povezano in zato menim, da eh, takšno dodatno eh, zaračunavanje zelo nizke cene za gostovanje, torej gre za dejansko dodatno ceno, najboljša rešitev in eh, tako bomo dosegli v Evropski uniji nekakšen normalen nivo. Roaming 2 je bil o regulaciji. Roaming eh, v eh, uredbi 1 in 2 je šlo za reguliranje cen in ni šlo za eh, ukrepe, da bi spodbujali konkurenco. Torej, uredba 1 in 2, ko je bilo to sprejeto, sem šla v, v različne države in sem prosil za lokalni dostop, da bi lahko uvedel IMSI v teh državah in razvijal svoje posle. In ljudje tam niso imeli občutek, da, bi, da je bila to primerna rešitev. Uredba 3 je sedaj drugačna. Kajti prvikrat imamo spodbude za konkurenco in sedaj se moramo odločiti, ali, bomo, ali bo prioriteta to, da spodbujamo konkurenco in potem moramo nekoliko počakati, da vidimo, ali se bo konkurenca razvila, počakamo vsaj dve leti. In tukaj eh, te eh, najviše cene ne smejo biti preveč eh, stroge. Kaj ti vsaj leta 2012 ne bo težko dobiti denarja. Ali pa rečemo, nočemo konkurence, želimo lokalne cene, kjerkoli si v Evropi, ampak to je potem politična odločitev. Ampak potem se ne delemo, kot da si želimo konkurenčnosti. Torej je ali ali. Če pa želimo konkurenco, potem moramo dati čas družbam, kot je moja da uh, razvijamo uh, naša podjetja, naše posle. Hvala. So, um, sorry, the, the, the Mr... Odgovoril bi gospodu Čičesterju in pa gospe Nibler, kar se tiče uh, uvajanja konkurence. Pa vsem se strinjam s kolegom iz stranice Tele. Konkurenci moramo dati možnost, da zaživi. Zato pa potrebujemo dovolj prostora med maloprodajnimi cenami, najvišjimi maloprodajnimi in najvišjimi veliprodajnimi cenami. To da, kar se tiče konkurence na, vel, na maloprodajni ceni. Ta hip ne govorimo o nobenih ukrepih, e, s katerimi bi uvedli konkurenco na e, veliprodajni ceni. En, dva odstotka gori ali doli. katerikoli opera, operater bi lahko pokrival celoten trg. Obstaja pa možnost, da bi spodbujali konkurenca. Uh, Kratek komentar. Kar se tiče izvajanja konkurence in pa kar se tiče ravni najvišjih cen. Mislim, da je možno imeti konkurenco tudi z nižjimi uh, cenami. 100 odstotkov je kar veliko, kar se tiče marže in to bi moralo omogočati tudi konkurenco. Dovolite kratek komentar. Leta 2000 sem ustanovil svoje podjetje na načelu gostovanja in sebi izplačujem 1800 evrov že pet let. Prej pa sem delal v Alcatelu in prej sem veliko služil. Torej, ni tako enostavno. Torej, pravite, da možnost obstaja, da. To, da mm, ne želim, da se kar tako podajo izjave. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Nibletu iz Bereka. Kaj ti morda vi lahko podate odgovor na eno od vprašanj, če želite? Much, Chairman, for, uh, to... Najlepša hvala predsedujoči, da ste povabili Berek, da vam predstavi nekaj svojih misli In eh, navezal se bom na nekaj misli, ki so bile že podane. Dovolite, da začnem z Tonijem Šotelem vprašanje veleprodajnih cen in nekaj komentarjev v zvezi z Berekom. Nikoli me niso predhodno imenovali za zgodovinskega ali eh, heroičnega. Vsekakor. Eh, naredili smo vse, kar smo lahko z podatki, eh, ki smo jih imeli na voljo. In eh, če si pogledamo maloprodajne cene, nacionalne maloprodajne cene eh, za prenos podatkov, lahko eh, sklenemo, da eh, ko bo Berek ponovno pregledal svoje številke na podlagi bolj ažuriranih eh, stroškovnih modelov, Tolo, ki jih še vedno nimamo na razpolago, razen nekaj držav, imam občutek, da bodo številke veliko nižje kot doslej. To je moj notranji občutek, kajti eh, številke, ki jih imamo sedaj, so zasnovane na najboljših dokazih, ki smo jih uspeli brati. Tony Šrotel je že povedal, da če bi zmanjšali veleprodajne stroške, potem bi lahko podjetja lahko ponudila paneuropske cene, kjer bi bila cena za gostovanje več ali manj enaka kot cena storitev doma. Ali se bo to zgodilo, ne vem vendar pa vem, da se to ne bo zgodilo, dokler se ne bodo drastično znižale veleprodajne cene, kajti to je predpogoj za to, da bi lahko dosegli ta cilj na digitalni agendi. Veleprodajne cene se morajo drastično znižati do ravni, ki jo predlaga v svojem cenovnem plafonu gospa Nibler ali pa celo niže dolgoročno. In eh, to je tisto, o čemer govorimo na področju malo prodaje. Tukaj je pomembno, da se zavedamo, da strukturni ukrepi so en način, kako uvesti malo prodajno konkurenco, vendar ne edini način. Imamo več eh, cen, eh, ki jih predlagamo za to, da bi lahko prišli do pan-evropskih eh, cen. Na ta način bi lahko uvedli. Eh, konkurenco, zato da bi poglobili eh, konkurenco, ki že obstaja v celi vrstih držav na domačem trgu. S tem v zvezi bi se lahko še dotaknil vprašanja, ki ga je zastavila gospa Nibler in sicer, zakaj so maloprodajne cene za gostovanje tako visoke. Gospod Robert Murik je eh, že podal svoj odgovor, lahko bolj poenostavljeno povem, da če ne bo. Uh, konkurenčnega pritiska bodo podjetja nadaljevala z višjimi maloprodajnimi cenami in eh, če bi pa uvedli eh, konkurenč, konkurenco in tudi najvišje eh, cenovne plafone, se bodo kot posledica cene nižale. In dilema, na katero se sklicujejo nekateri in vključno s panelisti, kateri je najboljši način, za znižanje cen. Menim, da je to vprašanje politike. Berek je zelo navdušen nad našimi rezultati, vendar eh, konkurenca za nas eh, ni sredstvo samo po sebi. Pomembno je, da takšno konkurenco zagotovimo dobre storitve in dobre cene za naše potrošnike. Tako kot je veliko govorcev še danes povedalo, lahko te cenovne plafone znižamo ali pa uvedemo konkurenco in upamo, da bodo te konkurenčne sile opravile naše delo in regulirale cene dolgoročne. Berek je dokaj prividno pristopil k temu v praksi. Ogledujemo si vse strukturne rešitve, ki že obstajajo in eh, še vedno si jih ogledujemo in ostajamo previdni. Ne pravimo, da se to ne bo zgodilo, najbrž se to bo zgodilo vsaj, ko gre za poslovanje zelo pogostega gostovanja, tukaj lahko vidimo izboljšave zaradi konkurence, kar pa zadeva masovni trg in potrošnike na masovnem trgu, to ni čisto jasno, ali bodo ti ukrepi pripeljali do nižjih cen, vsaj srednjeročno. In To je tista dilema pravzaprav, In eh, kot posledica tega je Berek mnenje, eh, da bi cenovni plafon, ki ga predlaga komisija, preveč eh, velikodušen. Kaj ti ne ščiti potrošnikov za dostni miri, ne bi želel tega preuveličevati, vendar. Eh, kot posledica, se konkurenca ne bo razmahnila na tem trgu. In eh, tudi, tudi pristop obeh poročevalcev, eh, kaj ti želijo nižje cenovne plafone, kot jih predlaga komisija. In še na kratko. Če se dotaknem nekaj drugih eh, misli, ki so bile izpostavljene v razpravi, imeli smo nekaj sklicov na problem, kot bi ga jaz imenoval problem Apple in Google, je bolj za, gre bolj za vprašanje politične narave, ne tehnokratske. Podal bom pa tehnokratsko analizo. Ne glede na to, odkud prihajajo akterji in pridejo na trg in tudi um, začnejo s tem konkurenčnim pritiskom, je to dobro za potrošnike in to je tudi tiste smer, ki jo nakazuje Berek za rešitev in še za misel v zvezi z izjemo. Na to se bom še povrnil. To je tisti predlog, da podjetja, ki so eh, pripravljena, da prostovoljno podajo eh, ceno, kjer je cena gostovanja skoraj podobna domači ceni, skoraj, če bodo eh, podali takšno ceno, ki bo tako uh, blizu domačice ne bi morali biti izuzeti iz obveznosti za razvezanje. Gre za zelo pomembno misel in menim, da bi si vsi mi to želeli, kajti domače cene ali pa eh, cene za gostovanje, če so te zelo blizu domačim cenam, potem eh, potrošniki ne bodo zaskrbljeni, ko bodo uporabljali svoje mobilne telefone v tujini. To lahko naredijo dosti laže v takšnih državah, kjer eh, so domače cene nižje. Glede na to, da je veleprodajna cena za gostovanje veliko višja od domače cene in imamo tudi države, kjer so te marže večje. Berek je opravil določeno delo lani in država z najvišjo ceno za gostovanje, ta poprečja cena je bila 17 centov za minuto in država z najnižjo ceno za gostovanje 2 centa za minuto. In zato je laže uvesti takšne cene, ki so blizu domačem, ker imamo 17 centov za minuto kot 2 centa za minuto. Najlepša hvala. Ja Najlepša hvala. Opravičujem se vam, vendar moramo do petih zaključiti ta del. Najprej bi lahko spregovorila poslanka Kurhola, potem pa Nibler, potem pa še predstavnik komisije. Before the interesting presentations. Najlepša hvala in najlepša hvala za zanimive predstavitev. Imam smirnice za odbor IMKO, če si ogledamo učinek sedanje uredbe za gostovanje, vidimo, da gre za znižanje cene za eh, glasovna sporočila in za SMS, vendar eh, te Cene znotraj Evropske unije so še vedno previsoke, zato ker imamo premalo konkurence. Imamo digitalno agendo in razlika med eh, gostovanjem in nacionalnimi tarifami naj bi bila nična do leta 2015 in zato, da bi se približali temu cilju, moramo najti rešitev, ki zagotavlja konkurenco in učinkovito delovanje trga za gostovanje in strukturni ukrepi in cenovni plafoni, tega ne moremo obravnavati ločeno in isto se nanaša prav tako na eh, veleprodajne in maloprodajne cenovne plafone. Če želimo strukturne rešitve, ki bodo pripeljale konkurenco, moramo imeti dovolj prostora med eh, veleprodajo in maloprodajo, zato da bi pritegnili nove akterje na trgo in zato, eh, da bi lahko cene določili na ravni dobička nosnih in tako odpravili z cenovnimi plafoni. E, to bi lahko naredili zakonodajo, ki bi bila blizu domačimi, domačim cenam in to bi lahko v prihodnje pomenilo, da več ne potrebujemo uredb in si in MVNO in tudi local breakout. Vsi ti imajo določene prednosti in pomankljivosti. Tisto, kar bi se najbolje obneslo dolgoročno, je prav to. In zato bi morali določiti, katere tehnične rešitve želimo doseči, Sicer bi lahko pripravili uredbe, ki bi bile že zastarele v času njihove izvedbe. In zato sem v svojem mnenju Inko izbrala samo ključne elemente za končno rešitev, tako kot je tudi gospa Nibler storila in menim, da cenovni plafoni se lahko nadaljujejo tudi nekaj let po letu 2016, kajti jasno je, da bo trg rabil svoj čas za razvoj, kar zadeva zaščito potrošnikov in preglednost cene. To se je eh, občutno izboljšalo v primerjavi s eh, predhodno uredbo o gostovanju Eh, potrošniki morajo dobiti jasne informacije, zato da lahko lažje primirjajo cene in tudi menjajo ponudnike storitev gostovanja. 50 evrov je varnostni cenovni plafon, zato da bi lahko se izognili različnim eh, šokom pri zaračunavanju in se približali tudi stanju zunaj Evropske unije. Prav tako sem predlagala, da bi to uporabljali tudi za eh, pred, potrošnike s predplačilom, kajti včasih lahko eh, smo šokirani, ko dobimo račun tudi pri predplačilu. Potrošniki so tudi upoštevali predlog komisije, vendar eh, se moramo zavedati, da pri prenovi lahko eh, zahtevamo jasnejša navodila v zvezi z zaščito potrošnika in tudi v zvezi z preglednostjo, ki se nanaša na vse storitve za gostovanje. Hvala lepa za to stališče. Sedaj pa bom dal besedo eh, gospod Angeliki Nimbler v imenu odbora za industrijo. Hvala lepa, eh, spoštovani gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. Razprava je bila zelo zanimiva. Izvedika našega odbora bi rada povedala, da bomo pri nadaljnih posvetovanjih upoštevali, kako bi lahko najbolje zagotovili ukrepe za spodbojne konkurenčnosti. Zahvaljujem se tudi kolegu iz Berga, upam, da bo ostala v stikih. Sicer, sicer pa pričakujem tudi predloge sprememb kolegic in kolegov in potem bomo poglobili našo razpravo. Hvala lepa za kompetentna stališča naših strokovnjakov. Zelo se veselim nadaljnih razprav in prepričana sem, da bomo kmalo našli dobro rešitev, ki bo spodbojala konkurenčnost v Evropi, pa bo, da pa bomo tudi našli takšno rešitev, da bodo naši potrošniki deležni razumnih cen. Hvala lepa, Angelika Nebler in. Ob koncu še Malcolm Harbour, predsednik odbora za notranje trg in zaščito potrošnikov. Beseda je vaša. Hvala lepa. Kratek bom. Najprej bi se rad eh, zahvalil v imenu odbora eh, za to, da ste nas pozabili in da, da ste nas eh, povabili in da ste nam dali priložnost, da povemo tudi naše stališče iz vedika potrošnikov. Zelo sem vesel, da je tukaj gospa Castillo, s katero sva sodelovala pri reformah svežnja Telekoma. Podal bom nekaj sklepnih pripomb. Žal nisem bil tukaj prisoten vaš čas, kajti bil sem v svojem odboru. Najprej splošna pripomba. Mislim, da je res pomembno videti, da je pri tem dosejo udeležen tudi Berek. Imeli smo občutek, da je res pomembno, da sodelujejo vsi nacionalni regulatorji in da se udeležijo. Uh, političnih odločitev, kajti to bo dobro za trg in to bo dobro za eh, državljane. In dobro je, da je eh, kolega iz Bereka zelo udeležen v tem procesu, kar je veljajo, veljalo tudi za prejšnje uredbe o gostovanju. Berek pa še vedno zbira podatke o stroških. In oba odbora si zelo želita, da bi Berek imel uh, dostop do informacij, da bo še naprej lahko igral svojo vlogo. In kar se tiče cen za potrošnike in kar se tiče primerljivih cen, to je nekaj, za kar se zelo prizadevamo, kajti želimo doseči, da imajo potrošniki zelo jasne podatke, primerljive podatke, tako da lahko sprejmejo odločitev o ponudniku storitev. To je bistvenega pomena. Gospa Nibler in gospa Korhola sta to povsem jasno vključili v svoje poročili. Zato mislim, da je to zelo pomembno. In potem še druga pripomba iz našega vedika. Eh, mi želimo, da imajo potrošniki možnost, da menjajo ponudnike. Rešitev imamo sedaj na mizi in ta ne bi omogočila potrošnikom, da izberajo drugega ponudnika za storitve gostovanja. In nujno moramo zagotoviti, da obstaja ta možnost zamenjave in da je ta možnost na voljo zelo hitro oziroma kar se da hitro Eh, gospa Korhola je predlagala še krajši rok, ampak morda bi to lahko a, eh, pustili odprto za ta hip, kajti potrebujemo informacije Bereka, da bo Berek povedal, kakšne so tehnične možnosti. Spominjam se reforme telekoma. Eh, mi smo ustrajali na tem, da bi znižali čas a, za zamenjavo a, številk v domačem okolju. In slišali smo pritožbe, da smo bili preveč ambiciozni, to da dosegli smo velik napredek, kajti sedaj lahko vsi e, to zamenjajo v 24 urah. E, zamenjava mora biti hitra in gladka, povezana z jasnimi pogoji in brez zamud. In vsi morajo imeti to na voljo, brez tega, da bi prišlo do kakršnih koli e, ovir za potrošnika. In na tem želimo delati. Ne bom se spuščil v podrobnosti razprave, kar se tiče najvišjih cen. Rad bi povedal samo to, da je nujno, da ohranjamo režim najvišjih cen, dokler bo to potrebno, tako da bomo uh, enkrat pripričani, da je konkurenca zaživela. Obstajajo razlike med obima stranima in potrebujemo več ekonomske analize, to da nasplošno mislim, da. Naš odbor misli, da je boljša tista rešitev, ki bo omogočila, da, bodo, eh, da bomo dobili nove rešitve. In strinjamo se tudi za Berekom, kajti ta hip še nimamo dovolj analize strukturnih rešitev. In ta hip ni trenutek, da bi eh, se prehiteli, prenaglili za rešitvami, ne da imamo tehnične podatke. Zato moramo še naprej ohranjati režim. Uh, najvišjih cen. In sedaj moje sklepne pripombe. Vsi se strinjamo, da potrebujemo trajno rešitev. Rešitev, ki ne bo zahtevala novih uredb, uredbo o gostovanju 5, 6, 7, 8. In da se ne bo predstavnik Bereka pridruževal še tem srečanjem v Evropskem parlamentu, še takrat, ko bo v pokoju. želimo, da trgi delujejo, da bodo inovativni in da bodo eh, predlagali nove inovativne rešitve v prihodnosti. In mislim, da moramo omogočiti to. To, da na širše bi rad pripomnil, da moramo videti tudi, kaj se bo zgodilo na domačem mobilnem trgu. Kajti tu še imamo malo prodajne najvišje cene eh, na domačih tleh, naprimer v Združenem kraljestvu. Tam imamo permanentno regulacijo. Mislim, da to ni zadovoljujoča rešitev. Sedaj razmišljamo o novih operaterjih pri gostovanju in pa o tem, da bi imeli več MVNO-jev. In to bo vplivalo tudi na domače mobilne ponudnike in tudi to moramo imeti pred očmi. Torej veselim se našega prihodnega sodelovanja, zahvaljujem se obima poročevalcema in hvala lepa za povabilo. In hvala lepa tudi za zelo a, eh, dobre prispevke, ki smo jih slišali. Lepa hvala. Gospod Malkon, hvala lepa za prepombe in hvala lepa tudi za odlično sodelovanje. Sodelovanje je potekalo odlično. In s tem uradno zaključujem se to predstavitvijo. Pred nami pa je še ena točka dnevnega reda. Toda občutek imam, da ni potrebe, da bi še enkrat odpirali razpravo. Tako da mislim, da bi lahko eh, naslednjo točko na dnevnem redu enostavno preskočili. To je uh, točka 12. Naj vas spomnim na sledeče. Jutri je rok za odajo uh, eh, predlogov sprememb ob 12. morda še nekaj minut čez. Kajti sekretarjat mora uh, vse dokumente še shraniti, in predelati. In tako bomo lahko januarja hitro sprejeli odločitev. Tako smo se dogovorili, ni najlepše, ampak drugače ni šlo, kajti želimo hitro rešitev. Zato se lepo zahvaljujem. In uh, s tem zaključujem tudi 12. točko. Zahvaljujem se gostom, zahvaljujem se predsedniku odbora, zahvaljujem se vsem poročevalcem. V odboru pa se bomo sedaj posvetili naslednji točki. So, der nächste Tagesordnungspunkt ist äh, das Gespräch. Razprava s polskim predsedstvom, ampak predstavnika polskega predsedstva še ni z nami, kajti nekoliko smo prehitri. Razprave žal ne moremo začeti, kajti predstavnika polskega predsedstva še ni z nami. Torej, kolegice in kolege, sedaj imamo kratek premor, drugače ne gre. Ob pol pa bomo začeli. Oziroma, na programu piše 15 do 6. 15 do 6 bomo nadaljevali. Zelo bi vam bil hvaležen, če bi se še kdo vrnil v dvorano, da ne bom sam sedel tukaj s polskim predsedstvom. Sem je tudi že primerila. Ampak morda bi se vendarle lahko kdo od vas vrnil.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 No, ker pa imamo ravno čas, potem bi se vam rad zahvalil za odlično sodelovanje zadnjih dveh let in pol, odkar sem sam predsednik. Res lepa hvala, eh, tolmači zadeva super deluje. Želim vam lep božič in srečno novo leto, zdaj moram pogledati na vse strani dvorane. Želim vam torej čudovito novo leto in želim vam še naprej dobro delo v parlamentu. Kdo bo pa predsednik, to moramo še počakati. Odločitev še ni padla. Ampak pri meni je šlo hitro. To se mi že, že, zdi že dobra uh, točka. Včasih pa sem prehitro govoril, morda, ampak dobro, to ceno uh, boste morali pač plačati, tolmači. Predsedstva pa še ni z nami, ampak dva kolega, gospod Udi in jaz sam. Okay. Das war's. Toliko z moje strani. Meine Damen und Herren, Spoštovane kolegice in kolegi, gospi in gospodje, upam, da se nam bo kdo še pridružil. Eh, na mestnici ministra sem že dejal, da imamo danes veliko težav, ker smo imeli predstavitev, potem pa smo imeli kratek primor. Pozdravljam gospod eh, Magdaleno Gaj. Zelo sem vesel, da je gospa znova z nami. In gospa ministrica nam bo povedala, kako je bilo, kakšni so rezultati polskega predsedstva iz njenega vidika. Predlagam torej, da takoj začnete, potem pa bomo videli, kako bo šlo naprej. Izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Najlepsza chwala, gospod predsednik gospe in gospodje, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Danes si štejem veliko čas, da sem lahko gostja tega parlamenta in da lahko predstavim izide polskega predsedovanja na področju telekomunikacij in informacijske družbe. Zdaj zaključujemo prvo zgodovinsko predsedovanje Evropskemu svetu, Doživeli smo ponovno polletje krize v Evropi. Trenutno nas čakajo veliki izzivi, vse se naglo spreminja, treba je hitro delovati in tudi predlagati inovativne rešitve. Zaradi tega me veseli, da sta Evropski parlament in predvsem ta odbor razumela pomen vsega tega in sta postala tudi soavtorja uspeha našega predsedovanja. Moj govor se bo osredotočal ne samo na izide našega predsedovanja, temveč se bom tudi zahvalila vsem vam, zahvalila se bom vašemu odboru za skupno upravljeno delo. Lahko rečem, da smo bili uspešni. Uspelo nam je kot državi, kot državam, kot predsedovanju. Sprejeli smo tudi prvi politični program v Evropi za radijski spektr. In to je tudi velik uspeh, zato vam izrekam najlepšo zahvalo. Zdaj je treba določiti prioritete, ki jih moramo izvajati. To je pomembno za interese celotne Evropske unije. Najpomembnejša naloga našega predsedstva je bilo čim prej zaključiti delo v zvezi s prvim političnim programom za radijski spektr oblikovali smo kompromis, ki tudi krepi potencial na področju radijskega spektra, kjer imamo lahko velike prednosti za informacijske tehnologije. Komisija pravi, da je področje IKT zelo pomembno za rast BDP-ja v Evropi. Evropa potrebuje to zakonodajo. Polsko predsedstvo si zelo prizadevalo za to, da bi ta program začel veljati čim prej. Zadnji svet z dne 13. decembra je sprejel tudi kompromisno besedilo v prvem branju. To je zahtevalo veliko dela strani nacionalnih strokovnjakov, delovnih skupin, eh, organiziralo se je več sestankov tudi s parlamentom in s komisijo. posvetovali smo to tudi s predsednikom Rojlom in z vsemi zainteresiranimi. Uspešni smo bili, zato se zahvaljujem vsem tistim, ki so sodelovali. Dejala bi, da ste z vašim delom prispevali k rasti konkurenčnosti evropskega gospodarstva in tudi k vzpostavitvi enotnega digitalnega trga v Evropi. V naših načrtih smo imeli tudi gostovanje, pa storitve splošnega pomena, pa tudi neutralnost omrežja po posameznih točkah. Torej, gostovanje, to je bila prednostna naloga našega predsedstva. Temu področju smo posvečali ogromen pomen. Želimo zagotoviti ravnotežje med varstvom potrošnikov, ki se poslužujejo gostovanja in interesi ponudnikov. V tem trenutku ne smemo pozabiti na nje. Parlament je dal pomemben prispevek trenutno veljavnim uredbam, ki imajo kot cilj zmanjšanje cen. Kot kaže praksa in to potrjuje tudi poročilo Evropske komisije, je treba ustvariti konkurenčnost na trgu, treba je vzpostaviti mehanizme, po katerih bodo same padle cene in s tem se bo tudi spodbudila eh, inovativnost. Zaradi tega podpiramo delo Evropske komisije. V delovnih skupinah smo tudi slišali različna mnenja različnih držav članic na zadnjem svetu 13. decembra je večina ministrov potrdila svojo razpoložljivost na področju gostovanja, zato da bi čim prej sprejeli uredbo. Za države članice je pomembna tudi zakonodajna kontinuiteta in to nam daje veliko upov. rešitve, tehnične specifikacije ne smejo zavlačevati dela. Mnoge države se zauzemajo za to, da se določijo ustrezni kriteriji. Druge države pa želijo, da bi tehnične kriterije opredelili naknadno. Zdaj razpolagamo sporočilom o napredku na področju gostovanja in s tem se je tudi seznanil svet 13. decembra in to me zelo veseli. Tudi danes ste imeli kratko predstavitev o poročilu poslanke Nibler. Upam, da bomo lahko naslednje leto za čas danskega predsedovanja dosegli sporazum, tako da bo lahko nova uredba začela veljati 1. julija 2012. Kot eh, pristojna oseba vam lahko povem, da popolnoma podpiramo naslednje predsedstvo, treba je sodelovati. Imeli bomo sestanke s strokovnjaki, zato da bomo čim prej začeli, za, končali začeto delo na tem dosjeju, ki je zelo pomemben za državljane Evropske unije. V kriznem trenutku je treba tudi zagotoviti ustrezen razvoj digitalnega trga, obenem je treba ustvariti primerne pogoje za zagotavljanje varnosti omrežij in informacij. Prioriteta našega predsedstva je bila tudi okrepitev Evropske agencije za varnost mrež ENISA predsedstvo je tesno sodelovalo z Evropskim parlamentom, vodili smo dialog s državami članicami, s komisijo in tudi z grško vlado. Evropski parlament še ni zaključil prvega branja, zato so se države članice odločile, da bodo unesle spremembe v mandat agencije, ki se bo zdaj ukvarjala tudi z odzivanjem na nesreče. Želimo, da bi imela agencija večjo vidljivost, obenem pa se bomo zauzemali za varnost mrež. Ta agencija mora konkretno sodelovati na mednarodnem področju, mora pomagati državam članicam, tudi z mednarodnimi vajami na področju varnosti. Prepričani smo, da bo v času naslednjih pogajanj parlament lahko skupaj s svetom prišel do ustreznih rešitev v zvezi s to agencijo. še pred marcem 2012. Upam, da se bo lahko delo zaključilo čim prej. Svet je pripravljen na dodaten dialog. Polsko predsedstvo je tudi začelo razpravo o bodočnosti univerzalnih storitev, to je tudi predmet našega trija. Naš cilj je bil zagotoviti ustrezno prihodnostem storitvam, predvsem kar zadeva elektronske komunikacije in pravice potrošnikov. 13. decembra v okviru sveta so bile tudi podane predstavitve strani komisije v zvezi s poročilom 23. novembra in v zvezi s tem razpolagamo tudi z dokumentom, ki se nanaša na javno posvetovanje na tem področju. Komisija trenutno ne razmišlja o tem, da bi spremenili ta inštrument, ki se nanaša na elektronsko sporočanje. Kljub temu pa predvideva leta 2012 tudi objavo rezultatov ki se nanašajo na dostop do teh storitev, do informacijskih eh, tehnologij za osebe s posebnimi potrebami. Ko govorimo o univerzalnih storitvah, se moramo spomniti, da je treba ohraniti ravnotežje. Potrebne so tudi investicije predvsem v širokopasovne povezave. Obenem se moramo izogniti temu, da bi določali nove obveznosti. Moramo namreč poiskati pravo ravnoteže med obema vidikoma. Druga stvar je bila tudi eh, odprti internet in neutralnost omrežja. V zvezi s tem je komisija podala tudi sporočilo, pravi, da bo sprejela določene ukrepe za določene omejitve na spletu, potem, ko bo Berek upravil ustrezne analize. Komisija bo potem sprejela odločitev o morebitnih novih priporočilih in o strožjih ukrepih za neutralnost spleta. Polsko predsedstvo je tudi predlagalo sklepe sveta, ki jih je svet tudi sprejel 13. decembra. V tem dokumentu svet priznava, da je treba zagotoviti eh, prost dostop do interneta za vse. Dostop mora temeljiti tudi na najboljših praksah. Glavno načelo je jezikovna raznolikost, svoboda izražanja, svoboda obveščanja, pa tudi svoboda do oblikovanja pobud. V zvezi z vsem tem razpolagamo tudi z resolucijo z dne 17. novembra 2011. Lahko bi spregovorila tudi o določenih dogodkih, ki so potekali za časa našega predsedovanja na Polskem. Organizirali smo 19. in 20. oktobra v Varšavi ministersko konferenco z naslovom Razvojne možnosti za komunikacijski elektronski trg. Tega sestanka so se udeležili ministri za telekomunikacije Evropske unije in tudi tretjih držav sodeloval je komisar Kruz, pa tudi drugi pomembni predstavniki, tudi Mednarodne telekomunikacijske zveze, predstavniki tega parlamenta, mednarodnih organizacij in tudi področni strokovnjaki. Glavni cilj je bil ta, da bi pri predstavili razvojne možnosti na področju elektronskega komuniciranja. Govorili smo predvsem o radijskem spektru. Za opredelitev bodočih smernic Evropske unije. Potem smo tudi razpravljali o razvojnih smernicah, ki se nanašajo na naslednjo generacijo storitev eh, splošnega interesa. Zahvaljujem se tudi gospodu Gubnerju, ki ga zdaj ni. Zahvaljujem se mu za sodelovanje na konferenci drugi dan konference je tudi aktivno sodeloval. Konferenca se je zaključila s soglasnim sprejetjem izjave za boljšo uporabo radijskega spektra. To je podpisalo 35 držav. Ta izjava je odprta tudi za nove podpise. Gre za zelo pomembno izjavo. Tudi glede na pripravo konference, ki bo potekala leta 2012 v Ženevi. Gre za konferenco svetovnega značaja, ki določa pravila radijskega spektra za naslednja štiri leta. Države članice Unije in tudi druge države so podpisale to izjavo. Parafiranje tega dokumenta nam ponuja dobro podlago za sprejetje standardov v Ženevi leta 2012. Polska je skupaj z Evropsko komisijo tudi organizirala šesto Evropsko ministersko konferenco o elektronskem upravljanju. Gre za čezmejne storitve upravljanja. Prišlo je do izmenjave mnen držav članic, obenem smo tudi opredelili glavne izzive, ki se nanašajo na EU upravljanje. To je tudi skladno z Evropsko strategijo 2020, pa eh, tudi z akcijskim načrtom za elektronsko upravo do leta 2015. To je pomembno tudi za sklepe, ki jih je sprejel svet. Na konferenci smo razpravljali o tem, kako lahko najbolje izkoristimo priložnosti, kako se lahko odzovemo na izzive, ki so povezani z razvojem tehnoloških storitev na področju administracije, predvsem na čezmejni ravni. To konferenco sta spremljala dva dogodka, sestanek pristojnih ministrov za razvoj elektronskega upravljanja, pa tudi razstava o najpomembnejših evropskih projektih z področja elektronskega upravljanja. Ta dogodek je naletel na veliko zanimanje. Sodelovalo je približno 800 udeležencev, ki so zastopali države članice EFTO, države kandidatke, mednarodne in regionalne organizacije, OZN, Svetovno banko, panožna organizacija, akademski svet, pa tudi strokovnjake elektronskega upravljanja. Naše ministrstvo zdaj pripravlja zapisnik o tej konferenci, ki ga bomo tudi predstavili na spletni strani, ki se nanaša na konferenco. Treba je tudi spomniti na dejavnosti mednarodne narave. Sodelovali smo na šestem sestanku foruma za upravljanje interneta, ki je potekal v septembra 2011 v Nairobiju. Predsedstvo je za to priložnost tudi predstavilo sejni dokument, o katerem so se dogovorile države članice. V tem dokumentu smo povzeli agendo iz Tunisa iz leta 2011. Osredotočili smo se na sodelovanje pri upravljanju interneta in tudi na svobodo do izražanja v partnerskih državah na Bližnjem vzhodu. Za sklep bi se ponovno zahvalila temu parlamentu in temu odboru za angažiranost na področju, ki je za nas zelo pomembno. Zdaj nas čakajo izzivi danskega predsedstva. Upam, da boste ravno tako podpirali tudi naše danske kolege. Zaradi tega se vam že vnaprej zahvaljujem. Hvala, to je vse z moje strani. Če imate vprašanja, sem vam na voljo. Hvala. Ganz herzlichen Dank. Prisrčna hvala. Hvala lepa za to izčrpno poročilo in eh, še enkrat bi se zahvalil za odlično sodelovanje. Po pravici ste povedali, da smo v času vašega predsedovanja zaključili nekaj zelo pomembnih političnih projektov. Včasih je bilo lažje, včasih težje, ampak rezultat je bil dober. Besedo dajem kolegu Odiju hvala, gospod predsednik, gospa ministrica. Najprej bi vam povedal, da sem zelo vesel tega, da ste s pomočjo odločitev, ki so bile sprejete na Polskem leta 2010, lahko uspešno vodili svet Evropske unije in vsi smo vam za to hvaležni. Uh, rad bi vam izrazil zaskrbljenost, ki se mogoče ne nanaša direktno na vaše področje. Prihaja do novih tehnologij, državljani imajo občutek, da je digitalni razkorak vse večji. Vtis imamo, da se državljani obravnavajo na različne načine, čeprav se vsi nahajajo na področju Evropske unije javni sektor, predvsem politiki, morajo poiskati politične in finančne inštrumente, zato da lahko zagotovijo to zaupanje našim državljanom. Danes popovdne smo veliko govorili o tarifah za gostovanje. Pripravljamo obveznosti za zmanjšanje tarif operaterjev. Mogoče pa preveč pozabljamo na to, da bi naši državljani želeli zagotovilo uh, da prihaja do naložb, zato da bodo lahko imeli dostop do storitev. Če tega problema ne bomo rešili, če ne bomo rešili problema dostopa do digitalnih inštrumentov, bomo imeli vse več selitve prebivalstva v mesta in s tem bomo imeli celo vrsto težav, ki se nanašajo naprimer na izobraževanje in tako dalje. zanima me, ali politika komisije in držav članic zares spoštuje načela skupnega upravljanja evropskega ozemlja ob zagotavljanju enakih možnosti za vse. Kot Evropska unija bi morali organizirati trg vlade držav članic bi morale organizirati pokritje na področju javnih naročil. Kako lahko to dosežemo? Lahko zmanjšamo cene za mm, potrošnike. To je povezano s stroški za operaterje, vendar to nam eh, postavlja določene mm, probleme. Naša vlada, naprimer francoska vlada, je pravila, vi boste pokrili 80 odstotkov prebivalstva v desetih letih, vendar to ni eh, spremljivo. Določene regije niso pokrite, naprimer moja regija, pa tudi vaš, tam niso zagotovljene enake možnosti za celotno prebivalstvo zaradi tega bi rad slišal za vaše mnenje v zvezi s tem. Potem pa imamo vprašanje, ki se nanaša na trojko, Poljska, Danska in Cipr. Vi ste dejansko o tem že nekaj povedali v zvezi z univerzalnimi storitvami. To je zaenkrat vse, kar sem želel povedati in vam že eh, čestitam za uspešno opravljeno delo v korist celotne Evropske unije. Hvala lepa. Gospa Gaj, potem pa lahko kar eh, začnete z odgovori. Dziękuję bardzo. E, Najlepša hvala. Najprej bi se vam zahvalila za prijazne besedo. Zahvaljujem se vam v imenu naše vlade. Upam, da bo ta vlada na oblasti vsaj še štiri leta. In s tem zagotavljamo tudi kontinuiteto v naših kriznih okoliščinah. Dobro je, da ne spreminjamo mm, oblasti, da se ne zamenjujejo ministri in tako dalje. Kar zadeva vaše vprašanje, ki se nanaša na naložbe za dostop do digitalnih eh, inštrumentov, gre za zelo pomembno temo, ki je tudi zelo obsežna. O tem sem tudi govorila, ko sem eh, vam podala svoje mnenje o univerzalnih storitvah. Treba je poiskati ravnotežje med nalaganjem dodatnih obveznosti za operaterje in eh, med eh, večanjem investicij strani vlad. Mislim, da se vsi strinjajo s tem, da so investicije v najmodernejšo infrastrukturo, naprimer v optična vlakna ali pa v širokopasovne povezave, da so te investicije zelo eh, pomembne in eh, velike. Mislim, da bi morali preprečiti ovire za take investicije obenem se moramo zavedati tega, da obstajajo določena območja, kjer je eh, teže zagotoviti pokritost. Zaradi tega moramo pomagati investitorjem, moramo predvideti javne spodbude. Ta območja, ki niso pokrita, morajo biti deležna, naprimer, javnih investicij. To se dogaja tudi v Franciji lokalne samouprave gradijo tudi del infrastrukture. To se dela tudi na polskem s pomočjo javnih sredstev. Pri tem morajo delovati lokalne ustanove, ki sodelujejo s telekomunikacijskimi podjetji v obliki javnih ali zasebnih partnerstv. S tem bomo zagotovili vsem državljanom dostop do najbolj inovativnih omrežij. Tudi, če živimo v bolj odročnih krajih, je treba zagotoviti ljudem, da lahko študirajo preko interneta ali pa da se lahko postavijo v stik z zdravnikom, naprimer. Kar pa zadeva trojko, mi vaše vprašanje ni zelo jasno. Imeli pa smo razpravo v zvezi z bodočnostjo univerzalnih storitev, imeli smo delovno kosilo ministrov. Dansko predsedstvo bo gotovo vodilo še naprej to delo. Tudi glede na eh, naslednje korake, ki jih bo storila Evropska komisija. Hibna. Hvala lepa. Gospa Hibner ima še vprašanje. Vsem gratuluje, pani ministr, z tega, co... Najlepša hvala, gospa ministrica. Če sem dobro razumela, ste nastopili ta položaj šele pred kratkim. To me veseli. Vi ste predstavili več vidikov, ki jih je obravnavalo polsko predsedstvo. Govorili ste o internetu, o komunikaciji, o telekomunikacijah imela bi vprašanje. Gre za vprašanje, ki mi ga večkrat zastavljajo moji državljani. Kako lahko zagotovimo tako imenovano eh, varstvo podatkov? Vemo, da se trenutno veliko komunicira z maili, naprimer. Splet uporabljamo tudi za plačila, za pridobivanje informacij, za pošiljanje informacij. V splošnem ljudi skrbijo predvsem bančne transakcije. Pa še drug vidik, na katerega me opozarjajo moji državljani. Gre za varnost zdravstvenih informacij, ki potem lahko vodijo tudi v določena izsiljevanja, v grožnje, celo v tragedije. Zanima me, če ste se za časa vašega predsedovanja s tem ukvarjali, ste se o tem pogovarjali ali pa se bomo o tem pogovarjali v bližnji prihodnosti v okviru vašega trija. To želim vedeti, zato da bi lahko posredovala zagotovila našim državljanom. večkrat gre tudi za probleme nacionalne varnosti, prihaja do raznih uhajanj informacij z interneta. Prišlo je tudi do kraj informacij na področju gospodarstva. Zanima me, ste se kot predsedstvo s tem ukvarjali? Ste se ukvarjali s temi vidiki varnosti? ali pa ste mogoče razdelali določene informacije, ki bi lahko v prihodnje vodile do določenih predlogov. Omavljane v trakcie našej prezidenci. No, tež... Najlepša hvala. O tem nismo veliko razpravljali za časa našega predsedovanja, tudi zaradi tega, ker je naše delo odvisno od tega, kar predlaga Evropska komisija obravnavamo to, kar nam da na mizo Evropska komisija. Kar zadeva telekomunikacije oziroma elektronsko komuniciranje in tudi varnost na spletu. Trenutne določbe predvidevajo samo naknadno posredovanje, tudi, torej lahko ukrepamo samo potem, ko je prišlo do kaznivega dejanja. Lahko preizkujemo o kršenju zasebnosti, naprimer. Nov svežen za elektronske storitve, saj na polskem, predvideva, da bi dodelili veliko pristojnosti regulatorju trga za elektronsko komuniciranje in tudi nadzorniku za osebne podatke. Tudi pri nas smo oblikovali nekakšen svet, ki bo odvisen od ministra za telekomunikacije in bo posredoval na svete ministrom na področju varnosti podatkov. Vse informacije o poskusih, eh, kraje podatkov ali pa eh, o uhajanjih podatkov bo obravnaval pristojni organ. Torej, na polskem je predviden ta svežen. Mislimo, da bo do tega prišlo v prvi polovici leta 2012. Določeni organi bodo torej pridobili pristojnosti za varstvo podatkov. Gre za zelo pomemben vidik. Tehnologije se namreč zelo hitro razvijajo. Elektronske storitve beležijo velik napredek in moramo pri tem tudi zaščititi zasebne podatke. Poslanec Jansson. Först ber jag om ursäkt att jag inte lyssnade på genomgången. Jag blev förhindrad av... Opravičujem se, nisem poslušal ministrice od samega začetka. Rad pa bi podal naslednje pripombe. Vaše predsedstvo je bilo uspešno ne glede na to področje, to so telekomunikacije, raziskave, razvoj in tako dalje. Zanima me, ali je mogoče razviti mehanizme za komuniciranje med državami članicami, regijami in osebami. Sam sem eh, šved po poreklu. Razvili smo strategijo za Baltsko morje kot obliko sodelovanja med regijami in državami članicami. Moje vprašanje je naslednje glede na naslednje finančne perspektive, o tem veliko govorimo v našem odboru. Kako boste ukrepili finančna prizadevanja in kako boste oblikovali nove mehanizme, zato da boste lahko dosegli močnejše rezultate tudi na področju komuniciranja med državami članicami, regijami in posamezniki. Vaša država je pomembna evropska država. Vi imate dolgotrajne izkušnje sodelovanja na različnih področjih. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje pri tem? Kakšne so izkušnje, ki jih boste lahko uporabili tudi v prihodnje za oblikovanje mehanizmov, ki bodo zagotavljali večjo učinkovitost na tem področju? tudi v luči naslednjih strategij, v luči strategije 2020. Zanima me, torej, kako mislite vzpostaviti take mehanizme? Izvolite, gospa Gajarco. E, znam, mislim, že mluvil tudi pan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da ste govorili o pobudah e, držav Balskega morja, e, kamor spada tudi Polska. Gre za zelo pomemben forum za izmenjavo informacij redno se srečujemo in sodelujemo na vseh ravneh. Sprašujem se, kako naj odgovorim na vaše vprašanje. Spraševali ste, ali imamo v teh kriznih okoliščinah možnost eh, za nova finančna sredstva in za nove mehanizme. Mislim, da nič ne more nadomestiti neposrednega odnosa med osebami in eh, dobre izmenjave najboljših praks. Gre za vedik, ki smo samo veliko posvečali tudi za časa predsedovanja. Sodelovali smo tudi z našimi strokovnjaki na ministrstvu. Vedno imamo tudi strokovnjake in sogovornike, ki osebno poznajo določene ljudi skušamo tudi postati prijatelji, osebe pokličemo, izmenjujemo si informacije z osebami, ki niso samo neka imena na vizitkah in tako lahko pridobimo dobre informacije. Ti medosebni odnosi lahko omogočijo oblikovanje tudi zanimivih pobud. To je šele začetek. Potem so pomembni seminari in delavnice, ki se organizirajo v raznih državah. Pri nas smo namreč um, jeseni organizirali seminar o gradni telekomunikacijske infrastrukture, na katerega so bili povabljeni tudi predstavniki drugih držav članic. Kotizacijo so morali udeleženci plačati sami. Potem imeli smo še drugo pobudo o neposrednih eh, frekvencah. Pri tem sodelujejo tudi Rusija, Ukrajina, Ukrajina in druge države. Gre za razpravo o usklajevanju radijskih frekvenc. Potem imamo mednarodno organizacijo, ki omogoča sodelovanje v okviru dobrih medregijskih pobud, omogoča tudi dialog z drugimi državami, ki niso del Evropske unije. Mislim, da moramo biti vedno zelo odprti in prožni do vsega. Hvala lepa. Vidim, da a, drugih pripomp ni, torej bi se zahvalil gospe Gaj za njen čas, za informacije, ki nam jih je dala, pa seveda tudi za dobro delo v času polskega predsedstva. Odbor se zahvaljuje vam in pa tudi vašim sodelavcem. Pripričan sem, da se bomo še kdaj srečali v kakšnem drugem kontekstu. Predsečne hvala, želim vam vse dobro in lepo. vsem, ki so še z nami, eh, kolegom, asistentom, poslancem, tolmačem. Vsem želim eh, čudovito novo leto 2012. Lahko gre samo še navzgor. Morda bo dela nekoliko manj za nas. Rezultati bodo še boljši. In veselim se, da se bomo znova zbrali v novem letu. In eh, tisti, ki so bili tako pridni, da so ostali do konca, zaslužijo še posebno zahvalo.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 si bomo lahko tudi na koncu leta 2012 zaželeli, da ne bi bilo leto 2013 slabše od leta 2012. Srečno vsem za božič in novo leto.